obisk eh, delegacije na Finskem. Hvala lepa, gospod Kon, da ste nas spremljali, da ste sedaj tudi tukaj. Kolega Štehovski in kolega Poš sta tudi tukaj, samo štirje smo torej, e, torej e, no, navdušenje ni ravno veliko. In uh, žal mi je, da temu tako, kajti težko je pripraviti takšen obisk. Naj uh, omenim še program. Eh, odločili smo se, da bi eh, obiskali primere eh, najboljših praks, da si ogledamo na terenu, kako zadeve, za katere predvidevamo, da se dobro odvijajo, delujejo. In 30. oktober bomo začeli z temo moderne tehnologije, z proizvodnjo mleka, potem bomo obiskali računsko sodišče, kot vedno in uh, potem bomo imeli opoldanski odmor. Hvala lepa za to, tega ponavadi nimamo. Potem bomo obiskali na novo obnovljeno stavbo in potem nas bo nekdanji član eh, Evropskega računskega sodišča eh, povabil na večerjo, tako da bomo imeli nadaljno izmenjavo mnen. Potem naslednji dan bomo obiskali zeleni projekt in sledila bo razprava na temo korupcije in pa civilne družbe. Tudi tukaj izhajamo iz tega, da bomo videli primere najboljše prakse. Potem smo organizirali tudi okroglo mizo, na, na to pa bomo obiskali Laponijo. V tem času bo temno tudi čez dan in obiskali eh, bomo mesto, kjer živi božje dete, Torej, upam, da boste pravočasno dobili vse informacije. Potem se bomo pogovarjali z regionalnimi predstavniki in, eh, in sicer v zvezi z uporabo strukturnih skladov v Laponiji. Potem imamo uh, sestanke z uh, številnimi sogovorniki na terenu, obiskali bomo nekaj uh, projektov, ki jih financira Evropska unija in uh, ukvarjali se bomo tudi z arktičnim krožnim gospodarstvom. Ali je to dobra ideja ali ne, tega sedaj uh, še ne morem napovedati, ampak vsekakor smo uh, pripravili program, eh, ki nam bo omogočil, da si ogledamo uporabo evropskih sredstev v zares oddaljenem delu Evropske unije. To je bil tudi naš namen pri organizaciji tega obiska. Zahvaljujem se eh, Generalni direkciji za regionalne zadeve. Gospe Hakonen Medings in eh, gospodu Šelfutu iz Generalne direkcije za zaposlovanje. Eh, dobili smo še eh, nekaj eh, namigov, oziroma dobili naj bi še nekaj namigov, na kaj naj se posebej osredotočimo. Gospa Hajko, ne boste vi začeli. Hello, uh, good morning, good day to everybody. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Sem iz uh, generalne direkcije za regionalne zadeve in delam v enoti odgovorni za Finsko in pa tri baltske države. Finska bi lahko bila dober vzgled v vseh pogledih in upam, da se bo to izkazalo tudi tekom vašega obiska. Eh, na Finskem videli boste, kako poteka izvajanje projektov. Kohezijska politika je. Yeah um, zagotovila 1,7 milijarde evrov uh, finski uh, v obdobju 2013-2017, sedaj pa bo uh, ta znesek znašal 1,3 uh, milijona. Uh, v letu 2013 se je kohezijska politika izvajala uh, skupaj pomočjo petih različnih programov raziskave in pa razvoja in sicer eh, za eh, sever, jug, vzhod in zahod Finske. Potem pa je bil tukaj tudi eh, strateški program za osrednji del Finske. Ti programi so sedaj v zaključni fazi in države članice naj bi do marca predložile vse dokumente v zvezi s tem, in komisija jih bo v skladu z eh, zastavljenimi roki tudi obravnavala. Nobenih eh, revizijskih pomankljivosti ni bilo ugotovljenih, eh, kar zadeva kontinentalni del Finske, kar pa zadeva otoke, je bilo nekaj pripomp in sicer iz strani generalne direkcije regiji. In sicer gre tukaj za predvsem, predvsej obsežno področje in sicer za otok Oiland, kjer je bilo potrebno izvesti določene popravke oziroma eh, nadaljno revizijo. To delo trenutno poteka. GD Regio je opravil dve eh, revizijski misiji in ni našel eh, nobenih večjih težav. Eh, finski revizijski organ. Eh, se uvršča v kategorijo dve in eh, po poročilu, ki smo ga prejeli, so revizori dobili eh, status glede na člen 73, kar pomeni, da se lahko zanesemo na njihovo delo in da komisija ne rabi upravljati lastnih revizij. Za leto 2020 imamo tri kohezijske programe, Eh, eden za osrednji del eh, Finske in eh, en program za otočje Ojland. Finska je prejela 30 milijonov za novo pobudo za majhna in srednje velika podjetja, kar zagotavlja jamstvo za financiranje majhnih in srednje velikih podjetij. Eh, trenutno ni bilo izvedenih nobenih revizijskih pregledov, ampak mogoče bom dala besedo kolegom, eh, ki so odgovorni za eh, revizijo za Finsko. Um, Najlepša hvala. Marcel Velt iz Generalne direkcije za zaposlovanje. Lahko se strinjam z vsem, kar je povedala kolegica glede. Uh, dobre prakse. V obdobju 2007 do 2013 je bila stopna napak izjemno nizka in uh, visoka so bila jamstva, tudi uh, revizije so bile izjemoma uh, zanesljive, uh, kar zadeva Evropske strateške sklad. Je prišlo do povišanja stopne napak pri enem programu, ampak finski organi so to popravili. Uh, Za naslednje obdobje eh, smo že določili dodelitev sredstev, več kot tisoč projektov je bilo odobrenih in so v eh, fazi izvajanja. Eh, izplačila zgolj počasi potekajo, kajti čakamo na izvajanje na terenu, ampak z vidika revizije, z vidika samo upravljanja lahko le potrdim to, kar je povedala Elena. Naše izkušnje so odlične. sklade na finskem odlično upravljajo. Hvala lepa. Dobro, no, potem se bomo pa odpeljali tja, potrepljali predstavnike finskih organov po ramenih in rekli, ja, to ste pa res odlično upravili. Še kdo želi besedo? Ne, no, potem bo pa to sproščujoče potovanje. Kolega Štehovski in potem kolega Srvam. Uh, eh, udělení slova, uh, eh, děkuji i za to, co jste tady řekli. Uh, já... Hvala lepa, da ste mi dali besedo in hvala lepa za vse, kar ste povedali. Ogledal eh, sem si dokumente in opazil sem, ne vem, ali je to napaka, ampak eh, z evropskimi sredstvi smo financirali savno za konje. To je nekaj nenavadnega. Ali ste to našli tudi v revizijskem pregledu ali pa so to napačne novice, ki se širijo po eh, spletu? Večkrat sem namreč videl to novico. Hvala lepa za pregled. In glede na to, kar sem doslej prebral, uh, imam tudi jaz enak vtis. Hvala lepa. Kolega Sarvama. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, res mi je žal, da sem zamudil pričetek seje imel sem srečanje z eh, članom računskega sodišča v svojem uradu, ampak glede na to, kar sem slišal, se zdi, da je situacija dobra. Nimam vprašanj eh, glede savne zakonje. Je ja, savna za vse, tako pravimo na finskem, to bi morali vedeti. Ampak mislim, da ne potrebujemo evropskih sredstev za to. Imam pa praktično vprašanje. Mogoče bi sicer to vprašanje lahko zastavil kje drugi, ampak izkoristil bom to priložnost. Moje vprašanje, hkrati pa tudi moj predlog je. da bi bil ta uh, program uh, dostopen tudi medijem. Kaj menite glede tega? Uh, recimo popovdne v torek uh, 31. bomo imeli okroglo mizo na temo korupcije in podobnega za civilno družbo in pa uh, akademiki. In ob 13.30 je uh, edini predviden sestanek z mediji v uh, Helsinkih. Jaz mislim, da bi jih lahko privabili, da nas bolj pozorno spremljajo, če bi odprli vrata tudi pri tej okrogli mizi. Kaj ti? Te... če bodo prišli kasneje, bomo pravzaprav že morali oditi na letališče. Torej, to je bolj splošno vprašanje. Enako vprašanje pa velja tudi za naš program v Laponiji. Zelo malo je eh, predvidenih tiskovnih konferenc, ampak jaz mislim, da bi jih zelo zanimalo, če bi jih povabili da sodelujejo v našem programu, da nam prisluhnejo in da dobijo odlično priložnost eh, za to, da naredijo nekaj dobrih fotografij. No, Dobro. Moj problem je ta, da ne želim ustvarjati precedenčnih primerov pri spornih uh, obiskih. Ne želim, da eh, bi eh, kolegi potem dejali, ja, ampak na finskem je pa bilo tako. Če bi to bil enoten pristop, eh, potem bi to šlo, ampak če bi to storili tukaj, potem mora to biti zgolj izjema. Pri tiskovnih konferencah mora govoriti le eh, predsedojoči. Ne želim eh, dati negativnega vzgleda za druge obiske. Pogosto gre za zelo, zelo sporne zadeve. In ne želim, da eh, regionalni predstavniki vodijo predvolilno kampanjo. To, temu smo se uprli že v drugih državah članicah in upam, da nam bo uspelo tudi tukaj. Videli bomo, če bi lahko še kaj storili, ko gre za okroglo mizo, recimo nimam nič proti, da bi eh, odprli vrata tudi medijem, ne želim pa, da nas bi spremljali cel del potovanja. Najlepša hvala. Uh, mislim, da nam malo uh, večja odprtost za medije ne bi škodila. Tudi pri kritičnih. Uh, obiskih lahko uh, na ta način posredujemo uh, eh, svoje sporočila, vsaj deloma. Gre za vprašanje, kako predstaviti Evropsko unijo. In uh, rok za uh, uložitev kandidatur morate natančneje določiti. Draga predsedujoča. Jaz sem tudi bil zaskrbljen, tako kot vi. In ko ste dejali, da ne želite, da bi mediji na kontroverzen način poročali o naši misiji v katerikoli državi članici, vendar pa moram reči, da glede na to, da se naš program v torek popovdne osredotoča na korupcijo in preglednost, bodo mediji tako ali tako izvedeli, kaj počnemo na finskem. In finska ni ravno najbolj problematična država. Ampak, če bomo že govorili o preglednosti, o korupciji ali karkoli pa že, in potem ne bomo dovolili medijem, eh, da nam zastavijo vprašanja, potem bo to naredilo zelo čuden vtis. kaj ti ne bodo eh, tiho zaradi tega, eh, ker jih nismo povabili. Na vsak način bodo o tem poročali. Torej, na Mačarskem smo imeli obisk delegacije in potem je sledila tiskovna konferenca, ki se je v živo prenašala preko spleta. 28 predstavnikov medijev je bilo tam in pet, šest radijskih televizijskih hiš nas je nenehno spremljala. Bilo je grozljivo. Eh, lahko spremenim program, tako da bomo imeli eh, vsaj del programa namenjenega tudi za medije, ampak eh, ne moremo pa posem spremeniti obiska. Morali bomo spet na, v Češko republiko, v Grčijo, v Španijo. In res uh, si ne želim uh, pritiska novinarjev na terenu. To je že vprašanje naše resnosti. Uh, ja, in lahko nas snimajo, kako bomo uh, dali Božičku svoj uh, seznam uh, želja za Božično darilo. Ampak. Uh, Ne želim obljubljati tega, kar ne morem zagotoviti. Torej, skupaj se moramo odločiti, ampak to ne sme biti precedenčni primer za naše druge obiske. Ne moremo delati, če nas eh, spremljajo mediji, eh, ki eh, se osredotočajo na vse, kar bi lahko uporabili proti vladi. To sem že doživela in zares je bilo zelo neprijetno. Tomas. Najlepša hvala. Jaz bi rad le odgovor na moje vprašanje. Ali smo res financirali savno za konje? In drugič, posem se strinjam z vami, ampak prosili smo zgolj za to, da bi novinarjem odprli vrata pri okrogli mizi in tako naprej. Torej, naš predlog je, da medije prisustujejo le okrogli mizi. To zadostuje in se posem strinjam z vami. Ne smemo kritizirati. Torej podpiram Petri. Zelo pomembno je dodati in pojasniti, da sem imel v mislih, da bi novinari le prisluhnili naši okroglimici, seveda pa ne bi dobili besede. Sedeli bi v zadnji vrsti in poslušali. Takoj zatem pa lahko imamo novinarsko konferenco, tiskovno konferenco. Če se bomo za to sploh odločili pri tem obisku. Ampak, če ne želimo sploh tiskovne konference, potem je to eh, tudi povsem upravičeno. Ampak moramo to obrazložiti. Also, <clears throat> dann sind wir uns einig dass wir ja aber ich meine wie wird das ministerium das, äh, für wirtschaftsfragen reagieren oder der Kako pa se bo na to odzvalo ministerstvo eh, ali pa predstavniki podjetij, potem eh, naše delo več ne bo izgledalo resno in eh, sprava ne bo tako poglobljena, kot bi lahko bila. lahko seveda žrtvujem kosilo uh, in organiziram tiskovno konferenco, ampak ne vem. Da ne bomo potem v sredo 1. novembra še stvari spremenjali. Če želimo kaj storiti, potem moramo to storiti sedaj. Lahko tudi kasneje odpotujemo. vse ni noben argument, da moramo pripotovati po dnevi, ker bo tako ali tako noč. No, ta zgodba v savni, ja, to pa moramo razjasniti. Kar zadeva let. V sredo zvečer naj bi odpotovali, ampak nimam več nobene povezave v Prago. Potem lahko. Uh, Potem moram prenočiti eh, v Helsinkih ali pa moram odpotovati v Brusel. Torej, eh, moja misija se bo za en dan podaljšala. In ga ogledal sem si tudi tvoje let, lete in mislim, da se bo tudi tebi zgodilo podobno. Wundert mich gar nicht. Ja, očitno veš več kot jaz, ampak to me sploh ne čudi. Zdaj pa konjem. Ja, no. Ne poznam eh, teh uh, savn za živali in tudi bi me presenetilo, da bi eh, žival dve uri mirno sedela pri 80 stopinjah. Ampak, če mi zagotovite več podatkov, si bom to z veseljem ogledal. To se mi zdi izjemno osvežujoče. Lahko ste veseli, da ne veste, kaj se vse dogaja z evropskim denarjem. Zdaj smo pa pri naslednji točki dnevnega reda. Gre za razrešnico. Ampak nismo še vsi tukaj. Kar zadeva prisotnost medijev, o tem se bomo še pogovorili. Eh, rada bi že eh, pozdravila predstavnike komisije, gospa Alija Buske je že z nami, pa tudi računsko sodišče, gospod Gregor, gospod Kozlov, odlično. Prisrčno dobrodošli.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 Danes eh, gre eh, tudi za nadaljne ukrepanje v zvezi z razrečnico za proračunsko leto 2015. 179 eh, strani dokumenta smo prejeli danes dopovdne, to se mi ne zdi pravično in tudi eh, poročevalcem, najbrž ne. In eh, zdi se nam, da bi bilo pravično, da bi ta dokument dobili prej, da bi ga lahko tudi ustrezno proučili. Torej, prosim vas, da dokumente posredujete pravočasno, še prav posebej, ko gre za tako zelo pomembne dokumente. Eh, gospod komisar, beseda je vaša. Gospa predsedojoča, poročevalec Celer, poročevalci v senci, spoštovani kolege računskega sodišča, dame in gospodje. Danes zjutraj smo vam poslali eh, dodatne dokumente, to sem eh, videl tudi sam eh, šele danes. Eh, vsi v mojem kabinetu delajo marljivo, kolikor se le da. In eh, všeč bi mi bilo, če bi vam lahko dokumente posredoval že en teden pred sejo, ampak zdi se mi, da to ni bilo mogoče. Eh, dolgo sem bil poslanec eh, in z veseljem bi sprejel vsakršne predloge za izboljšavo. Eh, in lahko si ogledamo skupaj eh, naš urnik. Eh, vsi seveda želimo preglednost, torej to tudi nam ni v korist, da ste te dokumente dobili tako pozno. Vsi se moramo iz tega kaj naučiti. Postopek se je pričel pred dvema tednoma z letnim poročilom Evropskega računskega sodišča in sedaj smo na začetku postopka razrešnice. V naslednjih tednih bo dovolj eh, časa, da vam eh, moje službe dajo odgovore na vsa vaša vprašanja in po nekaj mesecih bo potem sprejeta vaša odločitev in sporedno tudi odločitev v svetu. Če ste prebrali eh, naše, oziroma ko boste prebrali naše dokumente, pa lahko posredujete konkretna vprašanja ali pa pripombe v eh, razrešnici eh, sem se zazr v preteklost, v preteklo leto. Še pomembneje pa se mi zdi, eh, da poskrbimo za izboljšave, za priporočila za prihodnje leto. Eh, tukaj gre za eh, preostanek eh, trenutnega tekočega leta, pa tudi za prihodnje proračunsko leto in pa za prihodnji proračunski okvir, ki ga bomo predstavili maja. In vsem kolegom, ki se ukvarjajo z to temo, odboru za proračun, odboru za proračunski nadzor, računskemu sodišču, bomo skušali predstaviti, podati predlog, ki bo še ukrepil odgovornost, zanesljivost in tako naprej. Vašemu predlogu z plenarnega zasedanja v Strasburgu uh, vsekakor pritarjujemo. Državljankam in državljanom Evrope moramo na najboljši možni način razložiti, kako se z stvarmi ukvarjamo, kako financiramo projekte, ki potekajo. Na dnevnem redu so uh, tri poročila in eh, sicer letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna Evropske unije za leto 2016, potem nadaljne ukrepanje v zvezi z razrešnico za proračunsko leto 2015 in pa eh, letno poročilo organu odgovornemu za razrešnico o notranjih revizijah upravljenih leta 2016. Za to poročilo nisem odgovoren jaz ampak kolega, ki sedi ob meni. Torej, prvi dve poročili sta uh, del uh, proračunskega svežnja in ti dve poročili smo predložili julija, tako da bi poskrbeli za popolno preglednost. Naj najprej spregovorim o upravljanju in smotrnosti. Uh, tukaj eh, govorimo o eh, rezultatih, eh, o uspehih in pa podajamo pregled našega notranjega nadzora, naše notranje revizije in pa našega notranjega pregleda upravljanja. Uspešnost, osredotočanje na rezultate, to je cilj naše proračunske politike. In tudi eh, na računskem sodišču eh, vse pogosteje uporabljajo kazalnik uspešnosti pri ocenjevanju našega delovanja. Potrebno si je zastaviti vprašanje, ali lahko z evropskimi sredstvi dosegšemo skupne cilje, to želita parlament in svet. V komisiji eh, si močno želimo, da bi eh, proračunski načrt čim prej obrodil sadove, eh, da bi zagotovil dodano vrednost za naše državljanke in državljane. Mislim, da je to eh, v tem poročilu že jasno prikazano. Uspešnost je eden izmed temeljnih eh, kriterijev, ki jih uporablja Evropska komisija v primerjavi z lanskim poročilom eh, mislim, da smo dosegli znaten napredek. In to se mi zdi tudi izjemno pomembno. In eh, na tem poročilu želimo graditi, ko bomo pripravili poročilo za prihodnje leto, za leto 2017. proračun je prispeval k uresnevačevanju ciljev uh, Evrope 2020. Eh, tukaj gre za pravičnost, eh, za kakovost, za boj proti brezposelnosti in tudi na teh področjih smo dosegli napredek v lanskem letu. Potem so bile tukaj zahteve po večji konkurenčnosti, konvergenčnosti eh, in po ustvarjanju novih delovnih mest. Poročilo vsebuje številne konkretne projekte in pa primere. V lanskem letu je 570 tisoč mladih evropejk in pa evropejcev sodelovalo pri programih izmenjave. Govorim o programu Erasmus+. Eh, torej, to je več kot pol milijona naših sodržavljank in sodržavljanov. Poleg tega uh, smo namenili sredstva tudi za vključevanje na trg delovne sile ali pa uh, za uh, odprtje menedžerskih funkcij. sredstva za program Erasmus, pa bomo morali še okrepiti v skladu z agendo 2020. Lansko leto smo se močno ukvarjali tudi z priseljenskimi tokavi in pa z migracijami. 25 eh, tisoč eh, oseb je bilo brez strehe nad glavo v Grčiji in zagotovili smo jim šotore in pa eh, kontejnerje, v katerih so lahko tudi prezimili. Zagotovili smo tudi ustrezne eh, nastanitve za mladoletne osebe. Vse to eh, ni, eh, vsega tega ni bilo moč predvideti leta 2013, ko smo se odločali o večletnem finančnem okviru. 2,1 milijarde evrov smo namenili za humanitarno pomoč za strani Evropske unije. In sicer za tiste, ki, kateri življenje je ogroženo, ki trpijo zaradi revščine ali pa lakete v 80 državah sveta. 120 milijonov ljudi smo zajeli v ta program pomoči. V lanskem letu smo poslali v vesolje šest novih eh, satelitev v okviru programa Galileo tako da bomo lahko neodvisni od drugih in da bomo Evropo opremili z satelitskimi uh, in pa digitalnimi uh, storitvami. Veliko, večino vaših ciljev smo financirali z evropskimi sredstvi v preteklem letu. V nekaterih primerjih je prišlo celo do dosege ciljev. Kohezijska politika, tam imamo kar naprej problem. Namreč sredstva, ki so na voljo v proračunu, eh, niso nikoli povsem izčrpana in o tem se bomo še pogovarjali. Trenutno v komisiji preverjamo, kateri so razlogi za to, eh, da ni povpraševanja po sredstvih, ki eh, so dana na voljo za infrastrukturne projekte v regijah in tako naprej. Čez nekaj dni bomo podali predlog, eh, da bi za 8 milijard znižali proračun za to področje. Eden izmed razlogov za to je tudi prepozno sprejetje večletnega finančnega okvira. Zaradi tega lahko le ponovim svoj eh, poziv. Prosim, da ta parlament prouči in če je le mogoče tudi sprejme večletni finančni okvir za prihodno obdobje, tako da ne bo novi parlament vodil posvete o novem proračunskem okviru in bo ta ponovno sprejet uh, prepozno. M plus 3, M plus 2, uh, eh, je, to je tukaj pomembno vprašanje, poenostavitev, uh, nadzor, uh, izboljšave in izvedba projekta. Evropski skladi za regionalni razvoj v okviru kohezijskega sklada eh, so eh, pomagali ustvariti 1,2 milijarde delovnih mest in 9 milijonom eh, državljanov smo zagotovili podporo pri izobraževanju, tako da so se lahko ponovno vzpravili vključili na trg delovne sile. To je le nekaj primerov. Potrebno je prepričati eh, naše državljane, da se splača investirati na evropski ravni, da to predstavlja dodano vrednost. Čim prej vas bomo seznanili z izvajanjem vseh načrtovanih programov. Deloma obstajajo eh, tudi omejitve, kajti strani držav članic smo pozno prejeli podatke. Evropska unija, Evropska komisija nima eh, ta uradov na terenu, zato smo povsem prejeli odvisni od delovanja naših nacionalnih, lokalnih, regionalnih vlad. To pomeni, da smo v veliki meri odvisni od podatkov, ki nam jih zagotavljajo, pa tudi od revizije, ki jo izvajo naši partnerji v državah članicah in pa v regijah. Poročilo o upravljanju in smotrnosti predstavlja zgolj notranjo revizijo eh, znotraj Evropske komisije. Kot komisija prevzemamo politično odgovornost za izvajanje proračuna za leta 2016. Generalne direkcije pri tem igrajo ključno vlogo in pa generalni direktori z tem poročilom pa prevzemamo svojo odgovornost, politično odgovornost. Eh, pomemben zaključek poročila je, da eh, stopnje napak eh, da je stopnje napak, eh, ki sta jo ugotovila Evropska komisija in pa Evropsko računsko sodišče približno enaka, torej da se podatki ujemajo. Evropsko računsko sodišče je tokrat prvič podalo zadovoljivo oceno. Mislim, da je to dober napredek, na katerega sem ponosen, vendar pa bi eh, radi dosegli še večji napredek eh, in dobili še boljšo oceno. Naše revizije kažejo, da eh, sistem nadzora bolje deluje in da se je kakovost informacij izboljšala, da so informacije bolj konkretne, seveda pa se pri zadevamo, da bi situacijo še izboljšali. Pomankljivosti in vrzeli bomo eh, zapolnili z finančnimi popravki. V lanskem letu so dejanski finančni popravki in pa terjatve znašale 3,4 milijarde evrov kar pomeni, da eh, je bilo del izplačil eh, nezakonitih. 2,5 odstotka natančneje. Želimo, da bi bila ta vrednost še nižja. Program Evropske unije, in to se mi zdi še prav posebej pomembno, in pa projekti, ki jih financiramo, ter naši nadzorni mehanizmi, Eh, temeljijo na eh, večletni osnovi in zaradi tega popravkov ne moremo izvesti v eh, proračunskem letu, v katerem je bilo izvedeno izplačilo. Počakati moramo včasih 4-5 let, dokler ne preverimo celotnega proračunskega obdobja in zaradi tega računsko sodišče tudi ni moglo predstaviti vseh naših popravkov v svojem letnem poročilu. Letni nadzor Evropskega računskega sodišča je pomemben, ampak eh, osredotočenje na večletni okvir nam zagotovi boljšo in natančnejšo sliko. Evropska komisija želi zagotoviti, da bi preostalo stopnjo napak, potem, ko je bil izveden program, in uh, ko je bila izvedena revizija, da bi preostala stopnja napak znašala manj kot 2 odstotka. To je cilj, ki ga želimo doseči. Gospa predsedojoča, razrešnica za leto 2015. Eh, in pa eh, posledično sprejeti ukrepi, s katerimi odgovarjamo na vaše kritike, na vaše predloge ki jih je ta parlament sprejel po razrešnici za leto 2015. Eh, seveda eh, so bili rezultati zelo pomembna tema. Gre za vzpostavitev pravega ravnotežja, tako da bi eh, prioritete bolje povezali z časovnim obdobjem proračuna. Tukaj gre za načrte za obdobje do 2020, šlo je tudi za preglednost, za prevzem odgovornosti eh, pri uporabi naših evropskih sredstev. In poleg tega eh, ste eh, izpostavili tudi velike zamude pri plačilih. In tukaj gre predvsem za kohezijsko politiko, za strukturne in pa investicijske sklade. No, navedli ste nekaj točk, ki jih od nas pričakujete in to se nanaša na okvir do leta 2020. Naše službe so vse čas v dialogu z državami članicami, da bi se zmanjšale zamude. Tako da bi se izognili vsem zamudam iz leta 2014 in 2015. Tudi, če ne bomo še imeli sprejetega večletnega finančnega okvira, te zamude mora biti čim manjše. No, države članice naj bi v svetu imenovali svoje nacionalne organe, ki so odgovorni za upravljanje projektov, ampak pri tem so zelo zamujale. Vemo pa, da v mnogih državah članicah primankuje sredstev za financiranje infrastrukture. Če želimo izboljšati konkurenčnost in pa delovanje eh, trga dela, se potem lahko vprašamo, zakoj, zakaj nacionalni ministri niso takoj ukrepali in bolje počrpali evropskih sredstev. Gre za izgradnjo mostov, železnic, raziskovalnih centrov, gre za socialne projekte, ki bi se lahko začeli prej in končali prej, že leta 2015. Kaj te države članice niso izkoristile vseh možnosti financiranja, ki jih zagotavlja Evropska unija. No, potem je tukaj financiranje 1 plus 3, s tem se povečuje razmik za unos uh, eh, izplačil. Zato bi želeli, da se vrnemo iz načela N plus 3 na N plus 2. Tako da bi bila realizacija izplačil čim prejšnja. No, ko imamo tak obsežen proračun. Moramo poskrbeti, da se sredstva ustrezno počrpajo. Parlament mora poskrbeti za sinhrono delovanje s komisijo, tudi ko gre za MFR, torej za večletni finančni okvir tako, da bi želel, da vse tri institucije dobro sodelujejo. Sam nisem zdaj fokusiran na sedem let. No, če imamo sedem let, eh, se eh, lažje načrtuje, zagotavlja se neke vrste varnost financiranja. Seveda se zdaj govori tudi o tem, da bi šli na petletno obdobje. Naslednje leto bomo v komisiji dokončno odločili, kakšno bo to eh, obdobje večletnega eh, financiranja. No, v parlamentu ste govorili o zmogljivostih, o mehanizmih razvoja, o EFSI-ju, o, o investicijskih skladih. Sam sem bil parlamentarec in tudi sam bi bil v skrbeh, če bi, če bi imeli eh, programe, ki so težki na milijarde, tudi zunaj osnovnega proračuna Evropske unije. Želimo biti odprti in znotraj večletnega finančnega okvira se zdaj pogovarjamo o tem, kaj naj bi bilo zajeto in kaj ne. No v zvezi z gornjo mejo, bi pri naslednjem proračunu šel eh, prek enega procenta. Doslej eh, smo imeli maksimalno en odstotek. Jaz pa bi šel više čez eh, en odstotek. Tako bi dobro zajeli tudi razvojno pomoč in če imamo zdaj tukaj eh, razvojna sredstva ali pa na drugi strani eh, sredstva iz obzorja 2020, potem bi bilo dobro, če bi imeli nekaj dodatnih sredstev zunaj sredstev, torej zunaj eh, fondov, zunaj skladov, kot pa da nam sredstev potem zmanjka. Potem imamo tukaj še jamstvene sklade za krizne situacije ali pa za situacije, po krizah. Ravno zato je Evropska unija razvila to vrstne jamstvene sklade, da se lahko hitro odzove. Ampak odkdaj so ti jamstveni skladi del rednih programov in se kot taki razvijajo? No potem bi vas spomnil še na računovodsko obveznost, na revizijsko obveznost, na poročevalsko obveznost. Zato mora biti eh, arhitektura naslednjega večletnega finančnega okvira dobro zasnovana in eh, tukaj bi vas spomnil na ustrezne dokumente. Notranje revizije bi še omenil. Gre za notranje revizije komisije, ki so bile upravljene na podlagi katerih so bili pripravljeni tudi ukrepi, tako da bomo zagotovili večno transparentnost. Na ta način lahko razvijemo tudi ukrepe tam, kjer se ugotovijo slabosti. Tako lahko zagotovimo boljše finančno poslovanje. Želimo še izboljšati te procese notranjih revizij, želimo vključiti še dodatne generalne direktorate želimo pa tudi, da bomo vse čas pravočasno in transparentno zagotavljali rezultate. Naj vas zdaj na kratko obvestim še, kakšne so lekcije za prihodnost, česa smo se naučili. V naslednjem večletnem eh, finančnem obdobju moramo okrepiti svoje sodelovanje. Programe je treba sprejeti dovolj zgodaj, zato da programiranje ustrezno poteka, da se sredstva stekajo v ustrezne projekte, ki so v interesu eh, Evrope, tako da lahko okrepimo tudi situacijo v državah članicah. Treba je predbiti na svojo stran tudi um, vlade v državah članicah. Večletni finančni okvir mora biti prednostna naloga tudi v svetu. ampak tukaj je seveda potrebno strezno posvetovanje. Pri tem nam lahko pomagate. Eh, prihajate iz nacionalnih držav, imate določene zmogljivosti, zato bi vas tudi prosim, da od maja dalje skupaj z nami eh, opozarjate na to, da je naslednji finančni okvir pomemben in eh, tako tudi moja prošnja, ehm, da bi dobili tudi strezno podporo iz držav članic in pa vlad. Želimo poenostaviti predpise predlog omnibus in pa umestna revizija. To so vse podlage. Seveda smo vedno pripravljeni na spremembe, na izboljšave, tudi da se kaj e, črta. No, če pa iz tega omnibusa ne bo nič, če bo vse zavrnjeno, če bo prepozno sprejeto, potem bo to pomenilo slabšo pot. Mislim, da imamo s poročilom računskega sodišča in pa eh, z našim poročilom dobro podlago eh, za nadaljno pot. Zato vas prosim, da nas v naslednjih tednih poprašate vse, kar morate vprašati. Obrnite se na službe komisije, če potrebujete informacije. Na ta način boste lahko prišli do zaključka, ki bo po poštevanju prejšnjih let pomenil stabilnost hkrati pa nam bo to omogočilo boljši nadzor in boljše razporejanje sredstev v naslednjih letih. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. No, glede poročila o nadaljnih ukrepih. Veste, kako delamo. Imamo določeno časovnico. Komisija to zelo dobro ve ne moremo se eh, srečati kar kadarkoli. Tako da bi prosila komisijo, da je ravno ta dokument v nadaljnih ukrepih prvi, ki se ga predloži, kajti to je temelj za naše delo, potem lahko začnemo eh, proces razrečnice. Tako da vas prosim, da naslednje eh, leto dobimo ta dokument prej. Zdaj pa dobi besedo poročevalec kolega Celer. Hvala lepa, gospa predsednica. No, glede časovnice ste se. Eh, že izjasnili, tudi sam razmišljam tako, tako da ne bom ponavljal. Dobili smo cel kup gradiv in v par dneh mora, parih dneh moramo zdaj to vse ovrednotiti. Hvala lepa komisarju Oettingerju eh, za povedano, hvala tudi za eh, vse predloge. No, žal mu zale obračam hrbet. No, omenil pa je uh, odprta vrata. Rekli ste, da evropske investicije pomenijo tudi dodano vrednost. In to mora tako tudi ostati. Omenili ste kohezijsko politiko in pa zamude pri plačilih. No, iz eh, izkušenj eh, iz zadnjega obdobja lahko povem, da je parlament od leta 2000 soodločal v zvezi s kohezicijsko politiko in proračunom za njo. Sredi leta 2012 je parlament tudi sprejel ustrezne uredbe, tudi v povezavi s finančnim okvirom smo naše delo prej dokončali, tako da bi lahko dobili ustrezne sklepe. No, potem pa je v nedogled trajal trialog s svetom do leta 2014, to se je potem zavleklo. Tako da je prišlo potem še do dodatnih korakov. Um, če želimo skleniti partnerstva z državami in vse druge potrebne sporazume, da se lahko začne izvajati operativne programe, potrebujemo dovolj časa, vse to je zdaj zamaknje za dve ali pa tri leta. Zato bi tudi sam podprl petletno načrtovanje v okviru večletnega finančnega okvira. enako tudi glede strukturnih skladov. Zahtevano je bilo, da uporabljamo eh, sedemletno obdobje, ampak izkazalo se je, da za nekatere države članice eh, niti sedemletno obdobje trenutno ni dovolj dolgo. Evropski razvojni sklad je bil vezan tudi na sporazum iz Kotonuja. Sporazum poteče leta 2020, tako da obstaja tudi posebni sklad za razvojno sodelovanje držav, podpisnic sporazuma iz Kotonuja. Tako da se zdaj postavlja vprašanje, ali bo prišlo do podaljšanja tega sporazuma. In ali se bo to tudi ustrezno finančno podprlo? ali pa želimo razvojno sodelovanje dvigniti na neko novo raven, ki bo neposredno financirana iz evropskega proračuna. Tudi to moramo pojasniti. No, ta parlament pa mora zagotoviti tudi predloge za naslednji večletni finančni okvir, pa tudi za prihodnje zakonske podlage za izvrševanje sredstva sklada v okviru okvira veliko časa pa nam ne ostane. Kar zadeče, zadeva splošno stopno napake, se zavedamo, tako kot komisija, pa tudi Evropsko računsko sodišče, da se je ta stopna napake še zmanjšala. Zdaj se bolj ukvarjamo z vprašanjem uspešnosti, smotrnosti. No, ampak Opazili smo, da je komisija letos govorila o nekem jasnejšem predhodnem financiranju. No, tega doslej nismo slišali. Na mnogih področjih se je uporabljalo to predhodno financiranje. No, tudi pri tem lahko pride do kakšne uh, napake. Če bi izračunali celoten znesek za predhodno financiranje in to potem uh, postavili naproti uh, izkazom, eh, bi tudi tukaj lahko ugotovili, uh, da je stopne napak morda nekoliko višja. Tako da nas zanima, kako je s tem uh, clean prefinancing. Torej neko jasno, čisto predhodno financiranje. v okviru um, letnega poročila o upravljanju in smotrnosti vidimo, da imamo uh, tukaj uh, zdaj povečanje na 25 milijard let 2016. Uh, tukaj imamo težave z uvanjem novih sistemov, kot je zelena komponenta, agrarna politika in tako naprej. Uh, države članice tudi nekako počasi izvajajo novo skupno ribiško politiko. Potem imamo tukaj še eh, spremembe v zonanih odnosih. Glede kohezije eh, ste povedali, da je absorpcija še vedno nizka. 3,7 eh, za kohezijske sklade imamo pri ISF e še manj pri pobudi za zaposlovanje pa ta številka še nižja. Torej, to pa so zelo pomembna sredstva za rast in pa za zaposlovanje mladih, zlasti mladih, tako da ne moremo biti zadovoljni. 10 odstotkov plačil je še vedno iz prejšnjega plačilnega obdobja. V eh, eh, zaključnem poročilu se bomo o tem pogovarjali eh, s kolegi iz direktoratov Mare, Regio in Empel. No, potem pa se tukaj postavlja še vprašanje, kako bomo v prihodnje ravnali s tem pravilom N. Kakšna bo implementacija? Potem je generalni direktorat za proračun imel tudi proračun v zvezi z vlastnimi sredstvi tukaj uh, so govorili o 20 eh, milijardah evrov, uh, eh, 15 odstotkov lasnih sredstev. In pomembne so, seveda, so ved, pomembne so seveda tudi prispevke držav članic. V tej povezavi se je omenjalo Združeno kraljestvo. Lasna sredstva se pridobivajo tudi z višjo stopno davka na dodano vrednost in podobno. Potem je tukaj še vprašanje eh, direktoratov v zvezi z bolj učinkovito kontrolo. Eh, želimo tudi ehm, boljšo izjavo o zanesljivosti celotne komisije. Eh, zaenkrat imamo tako izjavo posameznih direktoratov, ali bi nam lahko zagotovili zagotovili neko tako globalno izjavo zanesljivosti ali pa bi to pripeljalo do komplikacij in do kakšnih komplikacij točno bi to pripeljalo. Komisija je kolegijski organ in je odgovorna tudi za spremembe pri izvrševanju proračuna, zakaj zdaj tukaj okleva eh, in se ne izjasni kot kolegijski organ. Potem evalvacijsko poročilo že lani smo omenili, da bi si želeli, da bi bil NPR uh, eh, prej na voljo. Potem uh, komunikacija in zaščita evropskega proračuna. Komisija vsako leto objavlja svoja poročila o zaščiti proračuna Evropske unije in sicer to temelji na načelu da se predstavijo pozitivni in negativni primeri držav članic, v letu 2007 do 2013 eh, so bile finančne, bili finančki, finančni popravki nižji, vsota teh popravkov je bila nižja, ampak v zadnjih letih uh, smo spet dobili uh, eh, predvse običajne krivce, Češka republika, Slovaška, Romunija, Mačarska. Ali obstaja kakšna uh, razlaga? zakaj se ti sistemske, sistematične težave v državah članicah, ki sem jih navedel, ne odpravijo. Mislim, da bi morala komisija to povedati. Potem nas zanima tudi, kakšne so netofinančni, kakšni bodo netofinančni popravki eh, na področju hezijske politike. 10 odstotkov naj bi zadržali pri umestnih plačilih oziroma pridobili pri umestnih plačilih. Uh, Do notranje revizije še pridemo. No, potem pa še končno poličijo, poročilo o razrečnici let, za leto 2015. Uh, eh, zahvalil bi se komisiji, da se je odzvala na naše zahteve iz uh, zadnjih let. Obravnavali ste tudi tako imenovane uh, proračune v senci, obravnavali ste. Eh, kodeks ravnanja komisarjev, dolgoročni finančni tok. Eh, komisija, kot sem omenil, deluje kot kolektiv. No, ko gre za zahteve eh, dolgoročnega financiranja, lahko rečemo, da je to prednostna naloga, kajti lahko, le tako lahko zagotavljamo ustredno, ustrezno predvidevanje. No, to je omenila tudi komisarka Georgijeva, o tem se jutri pogovarjamo podrobneje s komisarjem Mimico. No, zanima nas tudi, kako daleč je prišla komisija pri opredelitvi na skriže interesov. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Tukaj pričakujemo tudi odgovore, seveda. No, dotaknila bi se ene točke, ki jo je izpostavil kolega Celer. Rekl je, da je komisija letos se obadala s predhodnim financiranjem in to je vključ... Če bi... Letos je to bilo že upeto v izračun stopnje napake. Lani pa ne, tako da moramo zdaj preučiti kako uspešna je ta nova metoda? No, mogoče lahko v zvezi s tem, eh, kaj doda tudi računsko sodišče. Najprej bom dala besedo gospodu Gregorju, potem pa še gospodu Kozlovsu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Gospod in gospodje, komisar, poslanci, poročevalci. Najprej bi izpostavil, kakšna je strategija sodišča. 16. junija smo jo potrdili za obdobje od leta 2018 do leta 2020. Imamo štiri glavne stebre. Želimo nadalje razviti izjavo o zanesljivosti. Tako se olajša delo drugih revizorjev. Drugi stebr pomeni krepitev poročanja o uspešnosti z vidika Eh, računskega sodišča. Eh, tudi mi skušamo bolje komunicirati z našimi beležniki. Tukaj gre predvsem za Evropski parlament in pa za svet. Še naprej bomo predlagali svojo interno organizacijo, da bomo dosegli boljše rezultate. Kot sem prej omenjal, eh, poročilo o uspešnosti je prednostno za naše sodišče. Konec septembra um, smo imeli seminar uh, za naše revizorje. Uh, pripravili bomo tudi dokument na to temo. Glavni izziv za računsko sodišče je, da oceni, pripravi svoje ocene pravočasno. V poročilu uh, Za leto 2016 smo se nanašali eh, tudi na leto 2015, enostavno nekoliko zaostajamo, tako da eh, se bomo januarja temu še posebej posvetili. Dobro je, da imamo na voljo določene dokumente, ki nam kažejo, kako uspešno se izvršuje evropski proračun. Skupaj s komisijo imamo enak cilj. Želimo izboljšati smotrnost. Uh, izvrševanja proračuna, želimo zagotoviti odločbe, ki so utemeljene. Torej, stvari ne bodo potekale avtomatično, potrebujemo zanesljive podatke in take odločitve morajo biti sprite pravočasno. In to je vključeno tudi v poglavju 3, tam imamo kar nekaj eh, priporočil, kako nadalje izboljšati poročanje o smotrnosti. Potem so tukaj še neke preliminarne opaske oziroma opažanja. Eh, sodišča v zvezi s poročilom o upravljanju in pa smotrnosti za leto 2016. Opor, opo, opozoril bi na dve področji, kjer bi lahko se izboljšali. Eno je, da bi lahko sistemsko vključevali informacije o izzivih za individualna področja eh, proračuna Evropske unije. Na ta način bi bolje uravnotežili eh, poročilo, tako da poročilo ne bi bilo samo pozitivno, temveč bi navedli tudi izzive. Potem je treba navesti, da obstajajo tudi zunani dejavniki, ki vplivajo na uspešnost individualnih politik in mislim, da bi to v prihodnje lahko bolje pojasnili. Z veseljem bomo sodelovali s komisijo, da bolje razvijemo to kulturo uh, uspešnega izvajanja in smotrnosti v Evropske uniji. Hvala lepa, besedo dobi gospod Kozlovs. Hvala lepa. Gospod predsednica, spoštovani poslanci odbora KONT, spoštovani komisar Oettinger, predstavil bi vam drugo poglavje, ki smo ga letos pripravili. Gospod Oettinger je omenil več Eh, stvari, ki so zajete v tem drugem poglavju. No, drugo poglavje pa se uh, ukvarja tudi z mnogimi drugimi postavkami. Želimo smo vključiti več vprašanj, aktualnih vprašanj, ki jih sicer uh, računsko sodišče na ta način svojih poročilih uh, ne obravnava. Torej gre za vidik. Uh, finančnega in proračunskega upravljanja. No, zdaj smo pred novim večletnim finančnim obdobjem in zato je zelo pomembno, da imamo tak pristop. V trenutnem okolju moramo eh, dati vsa vprašanja na mizo, odkrito se moramo pogovarjati o njih med seboj, s parlamentom, s komisijo, s svetom. Tudi prispevek računskega sodišča je zelo pomemben. Naj eh, nakratko povem, kaj leto zajema drugo poglavje. No, glede drugih poglavij, kasneje še več podrobnosti, uh, čeprav razumem na začetku naslednjega leta. No, najprej smo izpostavili, da je prišlo do pomembnih zamud pri uporabi odobritev plačil za trenutno uh, finančno obdobje. Potem smo analizirali tudi uh, uporabo finančnih instrumentov v tem večletnem finančnem okviru, vabljeni smo bili, da analiziramo, eh, kakšen bo vpliv te ekstensivne uporabe do konca obdobja, če bo prišlo še do kakšnih eh, nepredvidenih dogodkov. Podrobno smo preučili mm, neplačane eh, zaveze. veliko podrobneje smo preučili uh, finančno izpostavljenost Evropske unije. Ne samo, ko gre za uh, zaveze, temveč tudi za obveznosti, vključno s pokojninami in drugimi finančnimi zavezami in pa jamstvi. Še enkrat smo vas upozorili na vse večjo uporabo finančnih instrumentov, ne da bi dejansko ugotovili, Eh, kakšne so koristi te uh, uporabe. Pozval bi, da moramo zagotoviti, da stvari delamo pravilno. Preučili smo tudi, kakšna so tveganja glede absorpcije sredstev Evropske unije na ravni držav članic. Poleg tega smo preučili potencialni učinek uh, teh zelo cikličnih prejemkov iz eh, proračuna Evropske unije na makroekonomski ekonomski ravni držav članic. Eh, mobilizirana sredstva so bila uporabljena recimo za obravnavanje migracijskih vprašanj. Glede kompleksnosti proračuna uh, smo opozorili na razprave, ki potekajo znotraj Evropskega parlamenta. Želeli smo izpostaviti, v kakšni meri lahko računsko sodišče sploh revidira, kakšno so revizijske pravice računskega sodišča. Kajti upoštevati moramo celotno arhitekturo proračuna Evropske unije. To so torej tiste glavne stvari, ki so obravnavane v tem poglavju. Opredelili smo nekaj tvegan in pa izzivov. Poleg tega smo pripravili štiri priporočila. O njih se bom verjetno lahko pogovarjali kasneje. Ja, Hvala lepa, no tako zdaj pa člani, gospa Jala Zender. <clears throat> Ah. Hvala, predsedujoča. Najprej Naj se zahvalim komisarju Ettingerju za njegovo predstavitev in eh, čestitam kolegu Zellerju za zelo izčrpno analizo dokumenta, ki je prišel pred nas zelo pozno. Kakorkoli, kar dovolj informacij smo dobili, da lahko zastavimo nekaj vprašanj. Naj poprašam komisarja najprej, To je pravzaprav del komentarja od tistega, kar je predstavil gospod Lene. Namreč presenečeni smo. Nad tem, da je končno poročilo odgovarjalo na nekatere zadeve, ki smo jih spraševali že pred časom, kaže pa jasno voljo, da se gre naprej z uh, porabo z naložbami, kar bomo seveda zlahka pojasnili svojim državljanom. Je pa tu nekaj nejasnosti, saj se zdi, da so bili nekateri razlikujoči se sklepi oziroma ugotovitve v poročilu med komisijo in tistim, kar je povedalo računsko sodišče. Sveda, inštituciji uporabljata nekoliko različne metodologije v drugačnem časovnem okviru, ampak zato bi vprašala komisarja, v kolikšnem obsegu komisija razmišlja o tem, kako bi na dober, pozitiven način harmonizirala svojo metodologijo, svoje roke, časovnice in nasplošno sodelovanje med komisijo in računskim sodiščem. Morda bi potem lahko naslednje leto se izognili situaciji, ko imamo nekaj nejasnosti in zmede. Se, se zdi, da imamo pred sabo dve, dva, niza, razli, dva različna niza rezultatov. Torej, tu gre bolj za komunikacijske zadeve, ki jih je treba urediti. Druga zadeva, razlika med lani in letos. Namreč odkrili smo, veliko zlorabo v zvezi z lastnimi sredstvi v Združenem kraljestvu. To nas je že nekaj časa skrbelo, zato smo zelo pozorno spremljali te zadeve, eh, torej na področju lastnih sredstev in zlorab tam. Vemo pa, da se s tem tudi vi veliko ukvarjate, se veste, kako je s tem, da gremo preko enega odstotka, skratka, treba je zaščititi lasna sredstva. In moje vprašanje tukaj je naslednje. Kako se boste soočili s tem vprašanjem eh, zlorab samem, samem po sebi, ampak tudi kako boste, kako načrtujete preprečevati takšne zlorabe, ne le v Združenem kraljestvu, govorim nasplošno o naših, recimo, velikih pristaniščih in tako naprej. V Hamburgu se carina pogovarja o tem, eh, lahko se pogovarjamo o Algeciresu, o Valenciji, v Španiji in tako naprej. Torej, kako bodo carinski organi imeli moč, da se zoprstavijo takim zadevam? Nadalje, eh, kar se tiče vidnosti teh projektov, to smo si želeli okrepiti in to eh, povezati tudi oziroma postaviti v kontekst večjih, eh, tesnejših povezav z ameriško celino, ampak zdaj smo že vajeni, da stvari potekajo tako, kot pač potekajo torej kako bi ustrezno označili zadeve, da bodo ljudje vedeli, da gre za evropsko financiranje. Potem pa ta proračun, eh, ki temelji na rezultatih, kako bi lahko to izboljšali v tem odboru, smo, smo bili zelo, zelo zadovoljni za rezultati, ki ste nam jih vi predstavili, ampak želimo si, da bi bilo to na nek način formalizirano, da bi imelo neko drugo, bolj formalno obliko, da tu ne bi, bilo le, ne bi šlo le za vprašanje, ali je bil denar dobro ali slabo porabljen. In končno, pogosto smo se že pogovarjali o nečem, kar nas zelo skrbi, namreč o pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira in o zaostankih, zamudah tukaj. E, govorili smo o njih že leta 2013, zdaj smo že proti koncu 2017 in kar nekaj primerov je, ko bi si želeli razumeti, zakaj in kako je prišlo do teh zamud pri izvrševanju proračuna, evropskega proračuna in še posebej so financiranja eh, na vzkrižne eh, ustreznosti. Seveda gre za posamične primere, eh, se je reklo, gre za krizo, posledice krize in tako naprej, ampak vendarle v nekaterih državah uporabljajo že denar, ki je bil, uporabljajo denar, ki je bil predviden kot neko varnostno mrežo. Skratka, kar bi me zanimalo tukaj, je, kako ste v posamičnih primerjih ugotavljali razloge za omenjene zamude. vemo ponekod, kje so razlogi, ampak želeli bi si o tem izvedeti nekaj več, kajti sicer nismo ustrezno pripravljeni za oblikovanje naslednjega finančnega okvira. Gospod Štas. Um, ik heb eigenlijk uh, vier, vier vraagjes of, of vier onderwerpjes dat ik zou willen behandelen. Het eerste is. Um... Imam vier vragen die ik wil Najprej zaostanek pri eh, plačilih. 239 milijard evrov naj bi znašal ta zaostanek. Torej, če pričnem z izvajanjem projekta in se zadolžim za to, da bi eh, izvedel eh, ta projekt, je to moja lastna krivda. Ampak Evropska unija prevzame zgolj obveznosti. 290 milijard eh, pa je kar precejšna vsata. To je več kot letni proračun Evropske unije in eh, sprašujem se, ali ne bi. Eh, ali si ne bi morali zastaviti vprašanje, ali eh, lahko to sploh še rešimo. To je moje prvo vprašanje komisarju. Drugo vprašanje komisarju in pa njegovim sodelovcem pa se veže na, na to, kar sem prebral v uh, poročilu o upravljanju in smotrnosti. Tukaj gre za storitve za leto 2016 in zapisano je, da naj bi prevzem obveznosti znašal uh, približno 35 milijard, 35,3, to je kar precejšnja vsota. V desnem stolpcu na strani 82 pa je zapisano, da naj bi bi bil finančni učinek, kar, prevz, kar zadeva prevzem tveganja, ocenjen na 1,6 milijarde evrov. Torej, če to odštejem od 35,3 milijard, torej desni stolpec od levega stolpca, potem pridem na 4,5 odstotno morebitno stopnjo napak potencijalno stopnjo napak. In uh, v besedilu je zapisano, da je to povezano z kmetijskim jamstvenim skladom in pa za neposredno pomoč za strani generalne direkcije za kmetijstvo. In stopnja napak. Uh, se je dvignila z 1 na 1,7 odstotka v generalni direkciji za kmetijstvo. Ampak jaz eh, sem eh, na strani 82 izračunal, da bi ta stopnja napak znašala 4,5 odstotka, medtem ko računsko sodišče pravi, da ta stopnja napak znaša 1,7 odstotka. Zakaj ta razlika? Eh, In potem še politična pripomba. Zaskrbljeni smo zaradi migracij in pa beguncev. Vemo, da je potrebno sprejeti ukrepe in imamo različne možnosti. Nadzor na mejah, sodelovanje z določenimi vladami, imamo skrbniški sklad za Afriko, ki smo ga vzpostavili pred kratkim in van vložili veliko sredstev in države članice zahtevajo še več sredstev za ta sklad in zato namenjamo predvsem razvojna sredstva, ampak velik del teh sredstev se pravzaprav uporablja za nadzor na mejah. In eh, tudi za izobraževanje uradnikov na mejah. Torej, gospod komisar zastavljam si vprašanje, odkot pa prihajajo vsi ti migranti? To so eh, deloma politični begunci eh, ali pa begunci, ki bežijo zaradi vojne, konfliktov, pa tudi zaradi lakote ali pa preprosto zaradi tega, ker pač eh, v domovini ne vidijo prihodnosti. Torej, zanimajo me vzroki. In mislim, da mora tudi proračunski komisar paziti na to, da vodi dosledno politiko. Kmetijska politika, ribiška politika, razvojna politika, eh, vse eh, te politike je potrebno uskladiti. Trgovinska in pa kmetijska politika V kmetijstvu smo eh, ukinili mlečne kvote, sedaj se proizvaja več mleka in se ga tudi več skladišči. Eh, potem se mleko predeluje v eh, mleko v prahu, eh, to mleko se potem skladišči in potem se moramo tega mleka v prahu nekako na nekakšen način znebiti in to se potem zgodi v okviru trgovinske politike in v okviru trgovinskih sporozumov z zahodnoafriškimi državami predvsem. Torej to mleko v prahu potem konča v zahodnoafriških državah. V Nigeriji stane liter mleka 900 eh, CFA, to je torej lokalna valuta. In eh, mleko iz Evropske unije je le 300 CFA. Torej, morali bi govoriti o politični odgovornosti. In pri tem ne smemo pozabiti tudi na doslednost. In še eno vprašanje. V časopisu Politiko sem prebral, da naj bi eh, komisija sprejela odločitev glede gospoda Kesslerja, eh, generalnega direktorja Olafa. Mi smo poslali, oziroma gospa Gresle poslala v imenu eh, vodi delegaciji pismo. Evropski komisiji. Gospod Kessler bo generalni direktor neke agencije v Italiji, ki se ukvarja z davki in pa monopoli. Uh, no, saj vse eno. Ampak v Italiji bo dobil uh, pomembno funkcijo. Tukaj pa bo razrešen svoje funkcije. Torej. ostal v uradni komisiji, ampak bo delal v Italiji. Mogoče obstajajo dobri razlogi za to. In Italija bo plačevala njegovo uh, plačo in mogoče bomo nekaj privrčevali v zvezi s tem, ne vem. Gospod Kessler bo potem sprejemal odločitve na carinskem področju, ki bodo veljale za Italijo, ne pa tudi za Evropsko unijo. Ampak ostaja evropski uradnik. Kako bo torej delovala Evropska komisija? Kje je to tista ličnica, ki bo preprečila na vzkrižje interesov med eh, visoko funkcijo v Italiji in pa nadaljevanjem funkcije v komisiji? Najlepša hvala, kolegica Dlabajo. Hvala lepa, predsedujoča, gospod komisar. Mislim, da imate kar nekaj materijala za odgovore, zato bom skušala biti nekoliko bolj pozitivna. Nimam toliko vprašanj. Prvič, hvala za predstavitev nadaljnih ukrepov v zvezi z razrešnico 2015 treba je vedeti, da razrešnica je proces, ki nam omogoča, da se nekaj naučimo, tako iz prihodnosti, kot tudi izboljšamo kaj v prihodnosti. In torej, naučimo iz preteklosti in izboljšamo prihodnosti. In zdi se mi, da gre eh, pri napakah, predvsem, pri napakah, ki se pojavljajo, predvsem za človeške napake in ne za strukturne napake. In tu pa seveda potrebujemo neko ustrezno eh, ciklus učenja, tudi učenje na lastnih napakah je nekaj, kar je pomembno. Torej, tu bi vas prosila, naučite se nekaj iz napak, ki ste jih naredili v preteklosti. Hkrati bi vas prosila, da ustrajate na tej poti, da greste tako tudi naprej. Veseli me, da poteka tudi proces eh, poenostavitve, ne v zvezi z finančno uredbo, ampak tudi v zvezi s programom eh, Obzorje 2020. In tu bi še enkrat poudarila naslednje. Zelo pomembno je, kakšni so rezultati, kakšna je uspešnost, kajti za državljane in za deležnike bo precej lažje razumeti, kakšni so učinki, kakšne so posledice izvrševanja proračuna. V zadnjem času smo videli, da je informiranje deležnikov in državljanov o učinkih izjemno pomembno. Pomembno bolj kot kdajkoli, kajti prihodnost Evropske unije, njenega proračuna in tudi njenih politik je dejansko odvisna od zaupanja državljanov. Zato bi tu vprašala tudi računsko sodišče, da poskusi, prosila računsko sodišče, da poskusi pomagati komisiji čim bolj, da ostane na tej poti. In končno, mislim, da pri Eh, ciklih programiranja, načrtovanja potrebujemo neko stabilnost in to ni povezano samo z trajanjem naslednjega finančnega okvira, ampak tudi z nekaterimi elementi dodane vrednosti Evropske unije na eni strani in na drugi strani z ustreznimi regionalnimi, lokalnimi pristopi, eh, ko si želijo seveda tako državljani kot te skupnosti ustrezne pozitivne učinke. Skratka, mislim, da imamo še veliko za postoriti na tem področju. Imam pa vprašanje za vas. Jasno je, da je bolje proaktivno preprečevati težave, kot pa potem popravljati zadeve. Pogoji ex ante se bolj pogosto uporabljajo v zadnjem obdobju, kot so se prej. Kakšna je vaša analiza ex ante pogojev in ali je treba to področje še okrepiti, preden oziroma ko se eh, pomikamo k naslednjemu okviru. In torej, kako je z uporabo ex ante pogojevanja v V tem obdobju do leta 2016 veseli me, da bomo skupaj sodelovali na teh zadevah. Hvala. Najlepša hvala, tudi sama sem se uvrstila na seznam govorcev. Rada bi nadaljevala tam, kjer je zaključil kolega Štas. Generalni direktor OLAFA je sedaj bil soodgovoren tudi za carinski nadzor v Italiji in sedaj bo vodja te uprave. Ali ste prepričani, da bo storjeno vse, kar bi moralo biti storjeno, kar bi Olaf moral storiti v Italiji? Že v letu 2007 smo brali mm, poročila v uh, medijih, uh, namreč, uh, da se uh, nadzor sploh ne izvaja uh, v uh, določeni regiji v Italiji uh, pod tem generalnim direktorjem. Nihče nima nobenega pregleda na tem, kar se dogaja v OLEF-u in zaradi tega Je res zaskrbljujoče, da nam sedaj Evropska komisija pravi, da je v interesu Evropske unije, da uh, uradnik uh, Evropske unije uh, dela uh, na ravni nacionalne uprave. Ne poznam nobenega takšnega primera. Zanima me tudi, Od kdaj je generalni direktor generalni direktor uh, do konca življenja? Ne vem, eh, vedno eh, smo imeli ustrezno zakonodajo, sedaj pa smo ugotovili, da je 1. januarja 2014 prišlo do tega podaljšanja mandata. In zato Me še bolj zanima, kaj se je tukaj zgodilo. Zakaj se niste posvetovali z eh, nami? In potem je tukaj neodvisnost eh, generalnega direktorja Olafa. Ta naj bi bil zares neodvisen. Vendar pa imamo sedaj tukaj generalnega direktorja do konca življenja. To je nespremljivo. In uh, mislim, da uh, to tudi ni všeč njegovemu predhodniku. In še eno vprašanje. Eh, pokojnine so se povečale za 3,6 milijarde iz enega leta na drugo. Mislim, da je komisija izračunala tudi že, kakšne bodo posledice če so nacionalni prispevki večji in če ni lastnega prispevka eh, uradnikov. Zanima me, kaj je načrtovano na tem področju, ali se bodo eh, številke še naprej tako spreminjale, potem je pač tako. Kar pa zadeva notranjo revizijo, hvala lepa za vaše poročilo. Eh, to leto ste me res presenetili z velikim zanimanjem. Sem prebrala to vaše poročilo. Gre za revizijo sistemov informacijske tehnologije. To je zelo zanimivo področje. Ali bi nam lahko podali eh, pregled eh, celotne situacije, na katerih področjih menite, da bi morali več vlagati v eh, informacijsko-tehnološke sisteme? in eh, potem eh, še eh, sistem spostavljen v GD, Generalni direkciji za proračun. Proučili ste tudi to področje. Ali lahko poveste kaj več o tem? In eh, potem še vprašanje, ki nas še prav posebej zanima, gre za zunanje zaposlene v Evropski komisiji ali imajo dostop eh, do izjemno eh, tajnih področji. Zgleda tako in to me je precej presenetilo. Tukaj gre za zelo občutljivo področje, zato me zanima, do kakšnih zaključkov ste prišli in zakaj je vse skupaj tako dolgo trajalo. S tem smo ob koncu seznama govorcev in komisar dobi besedo. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Abgeordnete, Damen und Herren, ähm, wir haben alle Ihre. Gospod predsedujoča, dame in gospodje. Vsa vaša vprašanja sem si zapisal in kolegi bodo še kasneje podrobno odgovorili, kadar gre za vprašanja, ki se vežejo na posamezne portfelje. Torej posredoval vam bom poglobljene odgovore. Eh, in potrebno je pojasniti, eh, koliko znaša stopnja napak, kako smo izračunali stopnjo napak, ali je ta v skladu z vašimi predvidevanji oziroma z vašimi izračuni. Na vsa ta vprašanja eh, bom odgovoril v prihodnjem tednu. Poskušal bom narediti ustrezno primerjavo. Naslednje vprašanje me zelo zanima, to je vprašanje naših sodelavcev. Eh, delujemo eh, na eh, osnovi statuta, ki izhaja iz leta 2013 in s tem nisem zadovoljen. Imamo zaposlene za določen čas, pogodbene delavce in tako naprej. O tem bi se rad pogovarjal z svetom, ampak trenutno smo pač vezani na eh, peti razdelek. Omejeni zaposleni za določen čas eh, predstavljajo dobro eh, dopolnilo. Pogodbeni delavci pa opravljajo funkcije recimo na področju informacijske tehnologije tudi to uh, lahko pomeni dobro dopolnilo, ampak mislim, da smo oba instrumenta nekoliko preveč eh, nadgradili v zadnjih letih. To se ne dogaja nikjer, uh, v nobenem ministrstvu uh, držav članic. Torej, svet je tako omejil uh, plače in zahteval uh, da eh, zmanjšamo število zaposlenih za pet odstotkov eh, in zato komaj, da še upravljamo svoje delo. Eh, želim zmanjšati število začasno zaposlenih. Želim zmanjšati število tistih, ki so zaposleni, pa nimajo nobene prave perspektive. V Luksemburgu in v Bruslju zaposlujemo veliko število informatikov, specialistov za programsko upremo, ki za nas delajo pol leta ali pa leto in eh, potem odidejo. Jaz bi z veseljem ta delovna mesta spremenil v stalna delovna mesta, ampak potem moramo biti konkurenčni eh, z eh, podjetji na trgu. Evropska komisija, Evropska, Evropski parlament in Evropski svet morajo ostati privlačni eh, delodajalci in pri tem potrebujem vašo podporo. Dodatni rezi v petem razdelku, dodatno eh, zmanjšanje števila delovnih mest ni v interesu niti Evropske komisije, niti Evropskega parlamenta. K temu se bomo vrnili v večletnem finančnem okviru kodeks obnašanja. Tudi to uh, je zelo zanimivo. Predsednik je napovedal uh, govor, ki smo ga tudi uh, predložili in ta bo kmalo stopil tudi v veljavo. In uh, tam je obravnavana tudi tema na vzkrižja interesov uh, za komisarje. Mislim, da so bila določena pravila, uh, ki ne veljajo v nobeni državi članici za nobeno ministrstvo. Torej mislim, da je komisija tukaj šla predvsej daleč. Predsednik komisije tri leta po opravljanju funkcije ne sme uh, več eh, delati, se ne sme zaposliti ali je to v interesu eh, demokracije, ne vem, ampak eh, ta določila eh, smo sprejeli in smo vas poslušali. Kot poslancem vam ne priporočam, da sprejmete podobna pravila. Tudi zase. Računsko sodišče smo prosili, da predloži svoje pričakovanja in pobude za prihodni večletni finančni okvir. Mislim, da računsko sodišče ne sme izvajati zgolj ex post nadzora, ampak lahko da tudi ex ante priporočila. Tukaj eh, gre za poenostavitev, za učinkovitost, za optimizacijo in tako naprej. Vse to bodo pomembne teme v okviru prihodnega proračunskega okvira. Gospa predsedojoča je omenila pokojnine. Ja, te nas skrbijo, ampak zakaj? V zadnjem desetletju je prišlo do širitve Evrope za 13 držav članic in tudi število uradnikov se je eh, sorazmerno povečalo in prvi se bodo sedaj upokojili. Zaradi tega nastaja pokojninska vrzel, ki se bo le še povečevala, ampak ne vem, kaj naj storimo. v industriji in pa uh, v nacionalnih sistemih uh, se ustanavljajo pokojninski skladi iz tekočega proračuna. Mislim, da bi bilo to smiselno, ampak svet je to uh, doslej zavračal. Torej bomo morali uh, prispevke povečati in tudi to je vprašanje, ki ga bomo morali obravnavati. Ali ste pripravljeni? Eh, v naslednjem večletnem finančnem okviru eh, zagotoviti sofinanciranje pokojnin, zato da bi zmanjšali vrzel. Jaz mislim, da bi to morali storiti. Potem zamuda pri plačilih. To je tema, ki vas izjemno skrbi, pa tudi odbor za proračun. V letih 2013-2016 je to bil velik problem. Ampak naj vam povem sledeče. Potem, ko je bil večletni finančni okvir sprejet šele decembra 2013 in se je programiranje začelo šele leta 2014, je bilo leto 2014 izgubljeno leto v številnih pogledih. Šele sedaj eh, pravzaprav plujemo s polno paro in eh, vedno znova obstajajo organi, eh, deželne vlade ali pa nacionalne vlade, pri eh, katerih še ni prišlo do razvoja eh, programske opreme, do imenovanja pristojnih organov za izvajanje evropskih programov. Eh, to se mi zdi osebno povsem nerazumljivo, kajti vsi smo evropski državljani in državljani držav članic. In Vsak, ki gre domov na počitnice, naj potrka na vrata eh, ministrstva doma in vpraša, zakaj še niso imenovali teh odgovornih oseb. Mi nažalost nimamo nobenega instrumenta, ki bi nam omogočil, da jih to prisilimo. Ne moremo jim prisloniti pištole eh, na glavo, pa tudi drugega orožja nimamo. Torej ali bo vse skupaj funkcioniralo, to je odvisno od Rima, eh, Talina, Berlina in tako naprej. V nekaj dnevih bomo govorili o zamudah eh, za leto 2017 in govorili bomo tudi o proračunu za leto 2018 kaj ti mislim, eh, da trenutni načrt ne ustreza eh, sredstvom, ki jih bomo potrebovali. Ne vem, kako se lahko eh, Evropa odreče sredstvom, ki so na voljo ali pa jih uporablja šele dve leti kasneje. Skušali bomo storiti vse, da bi se izognili eh, temu, kar se je zgodilo v letih 2013 do 2016. Ali nam bo to uspelo ali ne, eh, to je le deloma v naših rokah in deloma tudi v vaših. smo eh, tudi srede reforme evropske kmetijske politike. Tukaj gre tudi za izvoz mleka, za odnose med Evropo in pa eh, Afriko, za odnose med eh, notranjim trgom in pa subvencijami in poročilo bo predloženo decembra in potem bodo sledila preračunska pogajanja za obdobje po letu 2020 ko boste sprejemali odločitve na to temo. Omejitev kmetijskih izdelkov in pa uh, tema izvoza uh, eh, boste pri tem zagotovo podrobno obravnavani. Sedaj pa še generalni direktor Kessler. No, ko sem se začel s tem uh, ukvarjati, uh, sem bil pravzaprav posem nedolžen Eh, leta 2014 je bil razpis za direktorja, generalnega direktorja Olafa. Takrat nisem bil komisar in v parlamentu in v svetu so glasovali o tem razpisu. In uh, jaz sem se tega lotil šele kasneje. Številni, ki ste tukaj v parlamentu, uh, pa ste se s tem ukvarjali že od samega začetka. Uh, Torej, šlo je za razpis za generalnega direktorja Olofa in soglasno ste sprejeli odločitev in objavljen je bil razpis. In v razpisu je bilo zapisano, da gre za funkcijo, ki bo trajala sedem let eh, in eh, je brez možnosti podaljšanja. Ampak, da bi bilo to mesto nekoliko privlačnejše, ste v razpis zapisali tudi, da lahko po sedmih letih pri Olafu ta oseba ostane eh, zaposlena pri Evropski komisiji in sicer v istem plačilnem razredu. In potem smo izvolili gospoda eh, Džanja eh, Keslerja eh, in sicer eh, v funkciji AD15, potem eh, čez nekaj mesecev, leta 2014, eh, pa je napredoval v AD16. No, eh, to je običajno tudi tukaj v tem parlamentu, ne delajmo si iluzij. Tako je bil izvoljen torej za sedem let in je postal vse življenski oradnik v plačilnem razredu AD16. besedilo razpisa eh, sem potem spreminjal, eh, ko eh, smo imenovali naslednika in potegnil sem zaključke iz tega prejšnjega razpisa naslednjega generalnega direktorja ali pa generalno direktorico, ki bomo izvolili do januarja prihodnje leto. pa bomo izvolili za funkcijo, eh, ki bo omejena na sedem let in se bo šele potem prelevila v vse življenjsko funkcijo. Eh, ampak v tem razpisu to več ne drži, kajti to je prednost, eh, hkrati pa tudi slabost. Če bi bil star 40 let ali pa več, se za to ne bi odločil. oziroma če bi bil 50 ali več, se za to ne bi odločil. E, tako da je lahko to prednost ali pa slabost. Torej, v prihodnih tednih, mesecih vas bom vključil v e, ta posvet, pa tudi nadzorni Orbon. Gospoda Kesslerja nismo mi predstavili. To uh, je napačna obtožba. 28 držav članic je sprejela to odločitev. Tudi italijanska vlada. Italijanska vlada je bila demokratično izvoljena in je izbrala gospoda Kesslerja kot najboljšega kandidata za svojo carinsko upravo. Jaz v Rimu eh, nimam eh, nobene teže. V Italiji odloča demokratično izvoljena vlada, v vladi odloča parlament, parlament pa izvoli ljudstvo. In oni so izbrali gospoda Kesslerja. In potem so mi pisali in rekli, eh, da eh, dovolim njegovo imenovanje na to mesto. Ja, in potem smo se odločili, ja, lahko gre. In 16. ali 17. oktobra bo pričel upravljati svojo funkcijo v Italiji. Ampak eh, nismo ga eh, mi eh, poslali tja. Evropska komisija tega ni naročila. Ampak v Rimu se tudi svobodno odločajo, tako kot eh, v eh, Rimu, tako kot v Berlinu ali pa v Hagu. In imam zaupanje v vlade, tako kot eh, tudi v vlado v Rimu, gospoda Paduana. Vera Kessler. Če ne bi prišlo do te odločitve, bi gospod Kessler od 1. marca dalje avtomatično postal uradnik z ravnijo A16, torej visoki uradnik v komisiji. In verjetno bi postal svetovalec najvišjega ranga, njegova plača bi bremenila pač našo institucijo in do tega bi imel tudi pravico. No, eh, dejstvo je, da tisti uradniki, ki ne delajo vsaj deset let, nimajo nobenih pravic do eh, pokojnine. Gospod Kester pa tudi ni želel iti predhodno v pokoj. Kako bi se pa vi sami odločili? Na ta način se zagotovi tudi boljša starost, to je čisto sloveško. In tudi pri primeru gospoda Kesslerja je bilo tako. torej gospod Kessler, se ni odpovedal možnosti, da ostane doživljenski uradnik. No, tukaj imamo zdaj razliko pri znesku na mesec, glede tega, kakšno plače mi je tukaj skupaj z, dodatkov, eh, z dodatki in kakšna je plača v Rimu in eh, to se plača iz našega proračuna. Ampak uh, večino plačajo v Rimu, okrog 10 odstotkov pa mi in to mora biti jasno. Tukaj ne gre za nek škandal. To je napačna razlaga. No, carina. Carina je pokrita z evropsko zakonodajo. Velja za trgovino s tretjimi državami in treba je spoštovati carinsko zakonodajo, zato da se zagotovi tudi ustrezna lastna sredstva Evropske unije. Gre za 12-13 milijard evrov. Potrebujemo ustrezen red in zato skrbijo mm, uradniki iz različnih držav članic. Imamo neko temeljno zaumanje, pa tudi neko temeljno nezaupanje ampak jaz načeloma ljudem zaupam in upam, da tudi ljudje zaupajo meni. No, če ugotovimo, da nekateri carinski uradniki ne delujejo pravilno, recimo v Združenem kraljestvu, ne vem, morda obstajajo še kakšni drugi primeri, potem je treba ukrepati. Kadar gre za goljufije, kadar gre za Eh, škodljivost, za korupcijo, je treba ukrepati, ampak prej je treba, je treba vse to odkriti. Če se teh primerov ne odkrije, potem ne moreš ukrepati. In tudi v Italiji, m, mm, italijanska uprava uh, si ni zaslužila nekega temeljnega nezaupanja. Enako velja tudi eh, za zaposlenega Olafa. No, če pa se odkrije kakšna nepravilnost, potem je treba na to upozoriti. Kaj ti popolnoma smo zavezani temu, da spoštujemo evropsko zakonodajo na področju carin v Italiji kajti to vpliva tudi na naš proračun. Kajti, če imamo določene sporne zaposlene, ki jih nadzira določeni minister, dejstvo je, da imamo tudi Italiji kmalo spet volitve in eh, to mora vplivati tudi na to, koga se izvoli. Potrebujemo pa jasne ugotovitve, ne pa zgolj dvome in sume. No, tukaj smo želeli eh, samo ugotoviti, da je prišlo do velike izjeme. Zato se sprašujemo, zakaj. Zaradi netransparentnosti e, znotraj Olafa je bilo to. Gospod komisar, e, želela bi vas opozoriti, da nismo eh, želeli govoriti o tem, da se nekoga omakne od nekje tukaj gre za napotitve. Tako da je v interesu Evropske unije, Tukaj govorimo o napotitvah. Še enkrat bi upozorili, da gre za napotitev. In eh, to nas zanima. Tukaj gre za vprašanje evropskega interesa in eh, zato sem tudi postavila vprašanje. Mi tukaj ne ravnamo čustveno in to tematiko bomo gotovo spremljali še naprej. Zdaj pa dajem besedo notranjemu revizorju. Hvala, predsedujoča. Govorili ste o informacijah iz eh, petega odstavka 99. člena poročila veste, da gre tu za poročilo, o katerem je že govoril gospod eh, Ettinger. Vsako leto je predstavljeno komisiji v, kot del procesa razrešnice. In tu gre seveda zaradi, za zavezo odgovornosti in preglednosti na podlagi dela službe za notranjo revizijo, ki mora te zadeve peljati na odprt, pregleden, jasen način in slediti priporočilom, ki jih je treba uveljaviti. Govorili ste o, govorili ste o reviziji informacijskih sistemov leto 2016 v komisiji, potem pa konkretno vprašanje eh, v zvezi z generalno direkcijo za proračun, ABAK in pa govorili ste tudi o pristopu intramuros. Vse te informacije lahko najdete v povzetku poročila na 10. in 11. strani. Tako glede informatike in pa v zvezi z zaposlenimi na straneh 82-92. Torej, govori se tu o tem, da je še prostor za izboljšave v zvezi z operacijami na področju informatike in lahko vam povem, da smo našli nekatere primere tveganja, vendar pa nobenih dokazov, ki bi se eh, tikali eh, eh, izgube denarja. Skratka, govori se o tveganjih, s katerimi se je treba ukvarjati in tu je pomembno, da vse vsa priporočila, ki so bila predložena, so bila potem tudi upoštevana, ravno zaradi tega, da so se izpeljale ustrezne potrebne dejavnosti in od sedaj ni prišlo še do nobenih zamud, kar se tiče informatike. Kar se tiče sistema ABAK, sta tu dve zadevi. Podrobnosti so na straneh 82-83 eh, delovnega dokumenta komisije. Tu se govori obširni uporabi ročne, ročnih posegov, kot navaja torej tukaj poročilo. Eh, drugi element pa pravi, da je premalo kontrol nad uporabniškimi računi. Ti računi eh, zahtevajo, torej omogočajo tudi ročne posege in včasih tu stvari niso skladne z najboljšimi praksami. Ugotovitve je Digi budget sprejel, prav tako priporočila in nacijski načrt se je že izvaja. Tu spet ni prišlo do nobenih posledic za zanesljivost delovanja, niti v zvezi z odtok, od, eh, neusporedičenim odtekom denarja. In končno, kar se tiče pristopa intramuros, na straneh 9 in 10 eh, delovnega dokumenta, komisija lahko to najdete. Eh, pomankanje korporativnega okvira se tu omenja in potem so tu nekatera vprašanja v zvezi z uh, stroškovno učinkovitostjo. Tudi tukaj so pristojni na eh, generalni direkciji sprejeli priporočila in začeli izvajati dejavnosti za izboljšanje stanja. Upam, da je s tem odgovorjeno na vaše vprašanje. Hvala lepa za obsežno, eh, eh, obsežen odgovor. No, pred seboj imam tukaj tudi dokumente za kolikšno število teh primerov intramuros pa gre? Žal vam tukaj tega ne morem povedati, v tem trenutku eh, natančno teh številk vam pa jih bomo poslali v prihodnje. Kolegi Salafranka, vidite. Hvala, gospod Salafranka. Hvala, predsedujoča. Naj se najprej opravičim, ker sem prišel nekoliko kasneje zaradi težkih razmer v Španiji. Zato pa sem se želel odglasiti zdaj, zato da vso to razpravo v zvezi z razrešnico postavimo v ustrezno kvir. Torej, kar si želimo tukaj je, da bi naslednje leto, ko bomo analizirali situacijo, ugotovili, da, smo, da so stvari bolje zastavljene kot leto poprej. In predsedujoča, eh, rad bi povdaril uh, eh, zauzetost komisije, komisarja njegovih ljudi in eh, tudi njegovo pripravljenost, da nam pove, da lahko vedno računamo na njim in da bo vedno bdel nad tem, da bodo stvari ustrezno izpeljane, tudi stališča razrešnice in stališča poročila računskega sodišča. Število napak se je torej zmanjšalo. Ne vem pa, ali je stališče tega, kar je komisija povedala, to lahko nedvoumno ugotovimo slišal sem, da, slišal sem, da bo uh, poslušal uh, ideje in uh, pripombe parlamenta in uh, prepričan sem, da zagotovo lahko marsikaj na ta način izboljšajo. Vsekakor nas to mora zanimati, da to nas mora skrbeti stališča dobrega finančnega upravljanja. to vsi zelo dobro razumemo. Ampak je pa nekaj, kar bi želel povedati komisarju, namreč kar se tiče povečanja finančnega tveganja na mednarodni ravni. Namreč s tem se sooča tudi Unija, recimo stališča različnih skrbniških skladov, sam eh, zastopam AFET v skrbniškem skladu za Kolumbijo in to so zadeve, ki jih moramo ustrezno obravnavati stališča večje izpostavljenosti, ki jo imamo do tretjih držav. In končno, komisar, mislim, da v kontekstu pregleda in eh, torej priprav na naslednje obdobje moramo upoštevati zelo veliko število finančnih instrumentov in partnerjev, ki so v to vključeni, ko govorimo o upravljanju proračuna in mislim, da je to podarilo že računsko sodišče. Potrebujemo bolj učinkovito, bolj pregledno delovanje na tem področju. Uh, sem pa prišel uh, na koncu te polemične razprave o generalnem direktorju Olaf, ampak prepričan sem, da, je, da bodo vsi, ki so zaprisegli, da bodo delovali pozitivno, tako tudi delovali. Sam nimam nobenih dvomov o vaši predanosti in o tem, da želite izjemno in dobro odpraviti, odigrati svojo vlogo. To je zagotovo nekaj, kar vsi uradniki v okviru Evropske unije morajo izkazati. Torej, pokončno držo, neodvisnost in ustrezno stalnost, doslednost, spoštovanje do nas, ljudi in hkrati. Ampak pravite pa, da nekateri evropski poslanci Eh, so tu le zato, da bi prišli do pokojnine. Jaz pa vam pravim ne, nasprotno. Eh, so tudi so ljudje, ki se odpovejo pokojnini, da lahko služijo narodu, evropskim državljanom. lahko bi imeli više pokojnine, če bi ostali v komisiji, pa so raje prišli v parlament, kjer bodo imeli manjše, niže pokojnine, zato da lahko opravljajo to delo. Mislim, da je prav, da to jasno povemo. Poročevalec za konec. No. Nekoliko ste me presenetili, kaj ti mislil sem, da bomo imeli še drugi krok in sicer o, o poročilu na temo notranje revizije. Imam še vprašanje ali dve na to temo. 211-216, 111 eh, priporočil je bilo podanih, eh, ki še niso bila uh, izvedena na področju notranje revizije, eh, na kaj se osredotočajo temeljne kritike. Potem pa poročilo izpostavlja tudi eh, generalno direkcijo DEFCO in sicer tukaj in v delegacijah Evropske unije. Eh, kaj pomenijo pomankljivosti, ki ste jih ugotovili eh, pri zanesljivosti GDDF, ko jim pri zagotavljanju eh, zunanje pomoči? Pri zadnji razrešnici eh, se je pojavila težava, namreč, da smo na zahtevo naše predsedojoče izbrali ravno ta instrument in dobili uh, odgovor strani GD Defko in pa strani komisarja, uh, ki je pravzaprav uh, predstavljal že pravo žalitev. In ene izmed teh poročil sem sedaj sam pregledal in reči moram, da se osredotočajo na cilje in programe v uh, specifičnih državah, kar zadeva uh, razvojno sodelovanje in pa pomoč Evropske unije na splošno. In ugotavljamo, da eh, so poročila tudi zelo različno zasnovana. Nekatera so podrobnejša, druga so bolj globalno zastavljena, ponekod so izjave zadržane ponekod so konkretnejše, kadar so zadržane, je zapisano, da ni dovolj strokovnega osebja eh, na terenu, ampak kljub temu eh, to eh, vodi v zaključke glede dosege ciljev pri posameznih programih. Z veliko sredstev recimo namenjamo za programe za zagotavljanje enakopravnosti spolov, da navedem le en primer. In skoraj da v vseh poročilih, ki sem jih lahko prebral, sem ugotovil, da je izvajanje eh, programov, ki si prizadevajo za enakopravnost eh, spolov z partnerskimi državami, skoraj da nemogoče. Zaradi tega, ker si naše eh, države partnerice ne želijo tega sodelovanja. Torej, bi moral GDDF-ko razmisliti o tem, kako drugače zaznovati te programe in jih izvesti kajti okrepitev položaja žensk v teh državah si vsi želimo. Ali so pomankljivosti, ki smo jih ugotovili, povezane s tem, da DEFCO in pa delegacija Evropske službe za zunanje delovanje uporabljata ena, eh, različne kriterije? Mislim, da temu ni tako. Eh, ali eh, različno izračunavata uspešnost ali delegacije na terenu nimajo ustreznih informacij ali pa je za to kakšen drug razlog. Vendar pa mislim, da je to instrument, ki se mu ne moremo odreči. Vendar pa. Eh, to eh, tudi ni tema, ki jo lahko enotno obravnavamo, kajti eh, da bi lahko prebrali ta poročila, se moramo zapreti v eh, sobo, eh, brati ta poročila, pri tem pa ena sodelavka sled, sedi ob tebi, ko ta poročila preberaš, eh, pri tem moraš zunaj pustiti vse elektronske naprave. Ja, zakaj pa pravzaprav gre? Na no, vse zadnje gre tukaj za javna sredstva, ki so namenjena za te programe in zato mislim, da bi parlament moral biti tudi ustrezno seznanjen. To bi morala biti neke vrste obveza, ne pa da eh, to poteka na takšen način. Potem pa je revizija pokazala tudi pomankljivosti pri ugotavljanju goljufi, katera generalna direkcija eh, je eh, bila vključena v to kategorijo in kakšni so bili zadržki. In potem poročilo. Eh, govori tudi o pomankljivem nadzoru pri izvajanju programa ITER, eh, kakšna je tukaj vloga komisije in pa Euratoma, kaj lahko Evropska komisija stori. In potem še eh, ljuba kmetijska politika. GD za kmetijsko politiko razvil kriterije za oceno skupne kmetijske politike ampak tako pri kmetijski politiki, kakor tudi pri ribiški eh, politiki eh, so bile ugotovljene napake pri izvajanju eh, sistema nadzora v državah članicah. Zanima me, kakšen je rezultat tega, te notranje revizije, natančen rezultat in na zadnje me zanimajo še zaključki po reviziji iz lanskega leta eh, in sicer glede skrbniškega sklada za Afriko. Mislim, da se bomo o tem jutri pogovarjali eh, podrobneje, eh, ampak. Afriški instrument za mir oziroma instrument za mir v Afriki, kako gledate na to? ali eh, se sodelovanje krepi. kaj eh, je komisija storila eh, glede državnega nadzora. In v zaključek Želel bi si, da bi eh, komisar eh, za proračunski nadzor nadziral vsa proračunska področja, kakor je v navadi tudi v državah članicah, kajti potem bi lahko eh, to napeto razpravo imeli z gospodom Oettingerjem, sedaj pa bomo morali zato poklicati pristojnega komisarja. Najlepša hvala, sedaj pa gospod notranji revizor. Zelo kratek bom, vem, da imate še pomembne zadeve na dnevnem redu. Gospod Celer je govoril o izvajanju priporočil. Zelo na kratko je to pregled tega, torej kratek. V obdobju 2012-2016 je bilo izdanih 1825 priporočil. Priporočil 100 odstotkov je bilo strani uh, ekip za revizijo Eh, sprejetih, 77 odstotkov pa se jih je štelo kot izvedenih. 413 oziroma 23 odstotkov pa jih še ni. Večina med temi so še v izvajanju, kaj ti revizije so bile šele zaključene in ni bilo dovolj časa, da bi izvršili vse akcijske načrte. To je razlog, Zakaj je samo 8 odstotkov, 8,5 odstotkov resnično v zamudi, 155 priporočil, ti tam pa niso bili upoštevani roki za uveljavitev. Tu je tudi pomembno povedati, da je 18 zelo pomembnih priporočil zelo zamujenih za več kot 6 mesecev. 18 zamuda več kot 6 mesecev. To je pomembno, to so resnično, to so kritična vprašanja, kajti tu pa imamo zadeve, ki so pomembne in obstaja tveganje, ki še ni bilo ustrezno obravnavano. Ampak to pomeni komaj en odstotek vseh priporočil. Skratka, eh, menimo, služba meni, da je stopnja izvrševanja priporočil zadovoljujoča v primerjavi z predhodnimi poročili. Ne glede na to, pa teh 18 priporočil ki so v delovnem dokumentu, v tretjem delu imate preglednico, kjer so natančno navedena ta priporočila, da boste videli, kaj počnemo, kaj se dogaja. E, Skratke, pazili in trudili se bomo, da bo e, generalna direkcija ustrezno ukrepala. Kar pa se tiče delka, kratek odgovor z moje strani, kar se tiče revizije e, sistema za zagotavljanje oziroma upravljanje učinkovitosti, tu je težko natančno ugotoviti, torej, težko je reči, koliko, v kolikšni meri so bili cilji doseženi, zato je tu akcijski načrt v eh, izvajanju, zato da izboljšamo razmere na tem področju in to ste tudi omenili. Kar se tiče, tiče instrument za eh, mir v Afriki, uh, tu napredujemo, ampak še kar nekaj priporočil, mislim, da še štiri priporočila so še odprta oziroma še niso bila izpeljana. Skratka, tu še vedno obstaja nekaj tveganja, ki ga moramo obravnavati. Upam, da sem ustrezno odgovoril v tem kratkem času, ki mi je na voljo. Oprostite še tole. Pozabil sem omeniti kmetijstvo oziroma agri potrebujejo boljše cilje, bolj jasne cilje za eh, politiko, eh, boljše izkazovanje doseganja ciljev in hkrati morajo opraviti napredek tudi na področju kazalnikov na podlagi rezultatov. Tu je po našem mnenju najboljše, najbolj pomembno sodelovanje z Eurostatom, namreč ko oni zagotovijo številke, smo lahko zanesli, prepričani, da so točne. Če pa morajo uh, generalne direkcije same zagotavljati svoje statistike ali se zanašati na neke nestatistične podatke, potem pa obstaja seveda tveganje nezanesljivosti takšnih podatkov. Glede ITER-ja, tu se je govorilo o uh, uh, nadzorni vlogi generalne direkcije ENER. tu so bili sprejeti ukrepi za to, da se izboljša stanje in eh, zagotovljena naj bi bila boljša nadzorstvena strategija in hkrati naj bi bili izpeljani tudi nekateri konkretni koraki. Ähm, no, glede ITER-ja se bomo v okviru razrešnice se bomo še pogovarjali. Komisar, ali želite še kaj dodati? šlo je za politično vprašanje v zvezi s pristojnostjo. No, to vprašanje se vse čas postavlja komisiji, enako velja tudi za uh, razmejitev odgovornosti direktorjev in komisarjev, pa tudi glede združevanja funkcij eh, komisarjev za proračun. No, tega za česar našega mandata ne bomo mogli resno spremeniti. No, ampak to bi bila dobra priložnost, da, ko bo imenovan naslednji predsednik komisije, da se to vprašanje takrat izpostavi tudi v parlamentu. Dobro bi bilo, da se ob tem razmišlja tudi o notranji strukturi. No, pri gospodu Junkerju imamo te uh, funkcije, eh, združevanj, uh, eh, združevanje funkcij pri podpredsednikih komisije. Torej, primeren čas bi bil po volitvah parlamenta. O tem bi se bilo dobro spet pogovarjati poleti uh, leta 2019. Hvala lepa. Tako, zaključili smo to točko dnevnega reda. Gospod komisar, mislim, da se spet vidimo 21. novembra, ko bomo vrednotili uredbo Olafu. Hvala lepa, da ste prišli. Zelo smo vam hvaležni, da smo uh, lahko začeli to pomembno fazo procesa razrešnice. In tako zdaj pridemo do naslednje točke dnevnega reda. Gre za razrešnico za Evropski parlament. Čakamo na generalnega sekretarja. sekretarja Evropskega parlamenta.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 v zvezi eh, z rezolu resolucijo, ki je bila sprejeta letos aprila. Generalni sekretar, izvolite, beseda je vaša. Ja, Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite mi par uvodnih pripomp Prejeli ste namreč naše odgovore na vaše pisne vprašanja. Mogoče bi bilo dobro, da par stvari še posebej izpostavim. Mislim, da smo spet dobili poročilo računskega, računskega sodišča, uh, ki ne vsebuje kritik za uh, našo inštitucijo, tudi notranji revizori eh, so rekli, da je manj primerov, ko bi bilo treba ukrepati. V primerjavi s prejšnjim letom odprta je bila hiša evropske zgodovine, 4,2 milijona manj, e, evrov manj izdatkov je bilo potrebnih za to. Komisija vsako leto prispeva 3 milijone k tekočim stroškom, pa tudi sama regija eh, pomaga, eh, tudi lokalni organi se angažirajo, recimo vrt, potem eh, vprašanje pametne hiše. Tukaj napredujemo. Potem je tukaj še šoferska služba, o tem smo se že na široko uh, pogovarjali. Um, malo je bilo pretožb, šoferi so iz 14 različnih držav in mislim, da uh, se dobro spoznajo na svoje delo. Potem napredujo dela na področju varnosti same stavbe. V svojem poročilu ste želeli da bi eh, dnevnice za misije za Štrasburg, za asistente ustrezno prilagodili. Predsedstvo je na zadnjem zasedanju 2. oktobra eh, sprejelo eh, uskleden sklep. Pomembna tema so bila tudi pravila za politične stranke in fundacije. Komisija je povedala, da obstajajo nova pravila za stranke in pa fundacije. Komisija je um, predložila te nove predloge in eh, ti vse, eh, so upošte, te, te smerce so upoštevale tudi želje parlamenta. Predsedstvo se je ukvarjalo tudi uh, splošni paušalnimi stroški. Zdaj imamo delovno skupino v predsedstvu, ki naj bi do konca leta pripravila predloge. Pa tudi plačevanje, um, negotovinsko plačevanje uh, skupin, ki so na obisku, zdaj dobro poteka. No, to je bil težak boj. Uh, kolega Dejonke je naš poročevalec. Hvala lepa, hvala generalnemu sekretarjatu oziroma generalnemu sekretarju, zelo je bil skromen pri tem levodu, dejansko pa se je dogajalo precej. Dovolite mi par splošnih pripomb, potem pa bi se dotaknil še nekaterih specifičnih vprašanj in pa specifičnih odstavkov um, poročila generalnega sekretarja. Prva splošna pripomba. Največji problem je, da tukaj še vedno poteka neke vrste ping-pong. Odbor, pa plenarno zasedanje, pa resolucija, pa potem eh, mora plenarno zasedanje zaprositi eh, predsedstvo nekaj eh, stori in potem predsedstvo zaprosi generalni sekretarjat in tako naprej. Potem pa se zgodi, da predsedstvo ne zaprosi ali pa da se ne drži celotne procedure. Generalni sekretar pa je odvisen od uh, predsedstva, da se stvari lahko odvijajo. Torej, uh, nobeno naključje ni, da smo v poročilu želeli, da eh, se ta resolucija o razrešnici da tudi na dnevni red predsedstva, tako da lahko tudi predsedstvo uh, prebere to resolucijo in uh, mislim, da moramo tukaj uvesti določene spremembe, potrebujemo ustrezen postopek. Seveda je treba razpravljati tudi eh, znotraj predsedstva, ampak ne smemo podcenjevati, eh, kako pomembno, pomemben je vpliv generalnega sekretarjarja na dnevni red predsedstva. Točke dnevnega eh, reda pogosto temelijo na zapisniku um, generalnega sekretarja. Torej, generalni sekretar ima pomembno vlogo da pride potem do sprejete priporočil. Usporedno opažamo, da je transparentnost vse večja. Transparentnost uh, želimo od komisije, če si pogledamo. Uh, da so dokumenti eh, recimo na voljo samo za člane predsedstva, ne pa za celotni parlament. Nekoliko bizarno je to, seveda tukaj moramo spoštovati pravila varstvo podatkov, ampak vseeno, če sem odkrit, okrog 80 odstotkov vseh teh dokumentov bi lahko bilo eh, javnih, brez kakršne koli škode za to inštitucijo. In eh, če želimo da je recimo svet bolj transparenten, potem moramo, moramo biti tudi mi transparentni. Ti dokumenti predsedstva bi morali biti bolj dostopni. Druga splošna pripomba je, pripomba, ki se nanaša na podporo sekretarjata za naš odbor pri pripravi razrešnice. Eh, izpostavil bi odstavek šest. Potrebujemo boljšo podporo pri razlagi izkazov No, kot poročevalec uh, nimaš vedno dovolj časa, da greš vse podrobnosti in se enostavno uh, nanašaš na revizijo, ampak to je nezadovoljivo. Generalni sekretarjat pravi, da bi povabili ustrezne službe k premisleku in mislim, da je to zelo pomembno. Dobili bomo novega poročevalca za naslednjo razrešnico, ampak doslej se ni še nič spremenilo. Zdaj pa še specifične pripombe na hitro bomo šli skozi, so pa ravno tako uh, to pomembne stvari. Stran 7, odstavek 44. Izredno pomembno je, da lahko objavimo določene podatke na spletnih stranih Evropskega parlamenta. Ampak tukaj niste zapisali, kakšna je časovnica, kdaj bo to postalo operativno tukaj bo vključena tudi civilna družba. Zelo smo zadovoljni z novo spletno stranjo. Mislim, da moramo sem in tja povedati tudi kaj pozitivnega, kaj ti sicer se osredotočamo bolj na tiste negativne stvari. Spletna stran pomeni precejšen napredek. Odstavek 57, komunikacija. Strinjamo se, eh, da bi. Uh, morali pri komunikaciji biti usmereni tudi na tiste ljudi, ki jih Evropska unija ne zanima. To je vsakodnevni izziv, tudi za me osebno, recimo, kako doseči ljudi eh, po državah, ki pravijo, da Evropska unija ni nič vrena, da je operjena zoprnih in tako naprej, da jih enostavno ne zanima, a gre za nek začaran krok. Tukaj govorimo o podobi Evropske unije in eh, dobro bi bilo izvedeti, kakšni so načrti v zvezi s tem. Potem odstavek 75, svetovalni odbor za imenovanje višjih uradnikov. Ja, ta sklep je bil na zadnje spremenjen leta 2008, ampak če plenarno uh, zasedanje nekaj eh, spreme, ali eh, ne bi bilo dobro, če bi generalni sekretarjat uh, predsedstvu rekel, da bi bilo treba uh, Eh, spremeniti pravila tako, da bo na voljo nekdo, ki bo zastopal eh, osebje na zasedanju, zlasti če plenarno zasedanje to želi. Potem odstavek 111. Prostovoljni sklad za pokojnine. Zapisano je, da likvidno zadoša do leta 2023-2024. Mi pa smo želeli dobiti načrt, um, na podlagi katerega bi se izognili prezgodnjemu uh, usihanju tega sklada. Tukaj gre za prispevke, tukaj gre za to, da se ohrani določena raven pokojnin. Če čakamo do leta 2023 ali 2024, bo že prepozno. Torej, treba ukrepati, da se tej situaciji izognemo. Potem odstavek 123. Uh, Poslušam osebe, ki pravijo, eh, da se je treba eh, preseliti v določeno stavbo ali ne. Generalni direktori se o tem ne želijo pogovarjati. Tukaj gre za razrešnico za leto 2015 in njene posledice. Potem pa še politične skupine 149. Vsi se borimo. Uh, da bi se uresničila zahteva, da bi imeli na voljo podatke, podrobne podatke o izdatkih političnih skupin, tako da, bomo, da bi videli, za katerega ponudnika storitev je šlo, kakšne pogodbe so bile sklenjene, kako podrobno se je porabil denar. No, ampak mislim, da smo zdaj res pod lupo civilne družbe. Ne morem sicer podpreti vseh uh, zahtevkov uh, skupine za notranjo revizijo, ampak eh, Želel bi pa imeti vsaj dostop do osnovnih podatkov o izdatkih političnih skupin. Gospod Vele, besede vaša. No, bom šel uh, po obratnem vrstnem redu. Najprej izdatki političnih strank. Kot veste, imajo politične stranke poseben status v tej hiši. Niso pokrite uh, splošnimi pravili, ne preučujejo jih notranji revizori, temveč imajo svoje lasne mehanizme. Včasih pride do prekrivanj in to. Potem pripelje, da se vse, vseeno moramo ukvarjati s to vrstnimi vprašanji, recimo, ko gre za um, pridobivanje pogodbeno zaposlenih. No, ampak eh, to je pač naše delo, ki temeli na odločitvah, ki se ne sprejemajo v okviru eh, same administracije, temveč eh, strani predsednika Eh, politične stranke. Politična stranka ima eh, precejšno avtonomijo. In nekaterih stvari pač mi ne moremo preverjati. Sveda pa se morajo politične skupine držati določenih pravil. Glede stavb in pa strategije, ki se nanaša na stavbe, bi povedal takole. Trenutno smo v odločilni situaciji. Zakaj? v stavbi Martens. Imamo zmogljivosti za tisoč sodelavcev v zgradbi Adenauer v Luksemburgu, pa za tri tisoč ljudi. Vse skupaj bomo torej v parih letih morali zagotoviti novo stavbo za vse skupaj 4000 zaposlenih. No, če vse preračunamo. Imamo tukaj zaposlenih 5500, nekaj ljudi imamo v Luksemburgu, tu so naši zunani strokovnjaki, ampak zdaj smo pač tam, da je. da se bo več kot polovica eh, zaposlenih Eh, preselila v novo stavbo. Zdaj smo še v zelo zgodnji fazi. Eh, na podlagi študije želimo ugotoviti, kakšne so potrebe zaposlenih. Skušali smo tudi to upoštevati pri našem načrtovanju. Gede Enlo se je sistematično pogovarjal z generalno direkcijo o potrebah, ki obstajajo. No, te potrebe pa se razlikujejo od po posameznih generalnih direkcijah, tudi eh, načini delovanja posameznih generalnih eh, direkcij se razlikujejo, recimo, če gre za informatiko ali pa arhitekte ali pa inženirje, ti radi delajo v skupinah. Potem je tukaj pravna služba, ki ima drugačen način delovanja, ne dela eh, rada tako, tako v timu, temveč bolj samostojno. Tako da je treba načrtovanje stavb ustrezno prilagoditi. Včasih ne samo glede na to, kakšne so potrebe generalne direkcije, temveč tudi niže. No, nove stavbe pa uh, bodo za zadevne zaposlene prinesle precejšnje izboljšave. V Luksemburgu zdaj delamo na uh, osmih uh, različnih lokacijah. Ne vem, če ste že bili v stavbi Šuman. No, če bi označili, da je to stavba iz zadnjega stoletja, bi bili precej, precej radodarni. Eh, stavba sama je precej zanemarjena. Ni se prav dosti investiralo vanjo tako, da bodo zaposleni delali v precej boljših prostorih. Enako velja tudi za sodelavce v Bruslju. GD za finance eh, odloča o tem, tudi GD inlo in pa GD za uh, tolmačenje. Vsi ti bodo dobili boljše eh, situacije kajti, oziroma pogoje, kajti zdaj so delali v stavbah, kjer ni bilo streznega uh, hlajenja, zlasti poleti si lahko predstavljate, kako je to kar zadeva tolmače. Zdaj nimamo nekih posebnih eh, stavb za same tolmače. Imeli smo prostore za počitek, ampak zdaj pa bomo imeli posebne prostore, kjer eh, se bodo lahko eh, tolmači zdrževali, opravili kakšno administrativno zadevo in podobno. Tako da mislim, da tudi za tolmače to pomeni precejšnje izboljšanje. Tukaj sodelujemo z Generalno direkcijo za komunikacijo komunikacijo, tako da uh, upoštevamo specifične uh, možnosti in specifične potrebe. In mislim, da bo Generalna direkcija za komunikacijo zadovoljna. Obstaja tudi dialog s kadrovskim svetom. generalni direktor eh, za kadrovske zadeve in generalni direktor za stavbe sodelujeta. Potrebujemo eh, enotno smernico upravljanja. Tukaj ne gre za posamezne direkcije, ki si delijo isto stavbo, temveč gre za eh, komunikacijo med generalnim direktorjem za komunikacijo in generalnim direktorjem za stavbe. No, potem strategija stavb. In pa pridemo še do komunikacije. Prej ste omenili, da naš, naš eh, ciljni poslušalec niso samo tisti, ki podpirajo Evropsko unijo, temveč tudi vsi ostali. Eh, zato je treba poudariti ustrezno komunikacijo. Prek take komunikacije državljani izvedo več o nas in o naših postopkih. No, z vidika državljana pa je uh, najpomembneje izvedeti, kaj določen postopek pomeni zanj. Kako bo določen postopek v, konkretno vplival na posameznega državljana. Če bi govorili samo o svojih procesih in postopkih, potem ne bi bili deležni tolikšne pozornosti. Predsedstvo uh, je imelo včeraj in predvčerajšnjem uh, eh, klauzuro. Pogovarjali smo se tudi o evropskih volitvah. Načrtujemo vrsto projektov, in eh, na podlagi teh načrtov želimo komunikacijo zasukati za 180 stopinj. Ne bomo govorili samo o sebi, temveč bomo govorili o tem, kaj nekaj konkretno pomeni za posameznega državljana. Državljani pa imajo zelo različne interese. Mislim, da je to zelo pomemben trenutek za našo institucijo. Potem vprašanje vodilnih uradnikov. No, osebno mislim, da to eh, tukaj ne gre samo za problem uh, odbora, kadrovskega odbora. Mi se soočamo z drugo težavo. Nimamo dovolj žensk. Število generalnih direktoric v parlamentu se zmanjšuje. Lani smo imeli še štiri generalne direktorice, zdaj pa imamo samo še dve. Kar pomeni, da je prišlo do 50 odstotnega zmanjšanja. Tisti, ki um, so v tej uh, skupini za pripravo na volitve, so samo moški. treba bi bilo zagotoviti. Da imamo več generalnih direktoric. Kaj ti? Ne moremo imeti nekega odbora za pripravljeno volitve, ki ne izpolnjuje osnovnih uh, Eh, osnovnih zahtev z področja uravnotežene eh, zastopanosti spolov. No, glede pozornosti, ki jo predsedstvo eh, posveča razrešnici. To je seveda odvisno od tega, o katerem problemu se ravno na določeni točki razpravlja. Od tega je odvisen obseg pozornosti če smo imeli večje škandale. Eh, je bilo več pozornosti in na zadnjem zasedanju smo se ukvarjali z umestno revizijo. Eh, notranji revizor in predsedstvo sta si vzela veliko časa, tako da eh, tako poteka tudi na politični ravni dialog. Gre za specifične dokumente, Eh, ki so na voljo tudi vam. Tako. Eh, prej ste rekli, da bi se radi dotaknili eh, bolj kritičnih točk, ampak hvala lepa tudi za vašo uvodno pripombo, da je vse skupaj v bistvu pozitivno. Hvala lepa, zdaj pa na vrsti cela vrsta kolegov in kolegic. Najprej kolega Von, pročevalec za leto 2016. Yeah, uh, you, uh, hvala lepa. Gospa predsedajoča, tudi jaz bi se rad zahvalil generalnemu sekretarju za njegove natančne odgovore, tako v pisni obliki, kakor tudi na seji danes. Um, pri tem naj se spomnim tudi na poročilo računskega sodišča, ki eh, ni ugotovilo nobenih specifičnih problemov. Nekateri smo bili zaskrbljeni eh, glede šoferske službe in internalizacije leti, ampak mislim, da je eh, ta bila velik uspeh. Eh, rad bi se zahvalil eh, tudi za upravljeno delo v lanskem letu. Ko si ogledaš proračun parlamenta, je to zmeraj kontroverzna tema. Jutri bom uh, prevzel vlogo uh, poročevalca za ražnešnico Evropskemu parlamentu in uh, o tem se bo potrebno seveda še pogovarjati. Zagotovo bodo ostale nekatere stare teme, uh, poleg tega pa bomo morali uh, govoriti tudi o novih uh, temah. Eh, recimo imamo že eh, eh, določene dopise tolmačev, ki so zaskrbljeni glede sprememb, potem je tukaj preglednost in tako naprej. To so stare teme, ki jih vsi že dobro poznamo. In veselim se tudi vaše podpore in pa podpore generalnega direktorata. Potem pa še nekatera vprašanja glede eh, razrešnice. Najprej eh, glede eh, storitev, ki jih zagotavlja potovalna agencija, jaz sem precej nezadovoljen, kaj ti stroški so vedno precej višji, kot če bi si sam vse skupaj rezerviral na spletni strani. Včeraj. Uh, sem želel pripotovati z eh, vlakom Eurostar, ampak v nedeljo več nisem mogel uh, izvesti sprememb, eh, kajti uh, spremembe je, bi morala zahtevati agencija in to smo potem lahko storili šele v ponedeljek zjutraj in to je pomenilo dodatne stroške. V letošnji razrešnici smo eh, prosili, da bi BDC uvedla, torej potovalna agencija Evropskega parlamenta, uvedla eh, postopek eh, eh, prejemanja povratnih informacij, tako da bi pravzaprav vedeli, kaj se dogaja in kako zadovoljni smo z njihovimi storitvami. Uh, upam, da bi na ta način lahko dosegli izboljšave. Eh, druga tema pa je strategija za stavbe. Uh, to se pojavlja v razrešnici. Mislim, da je to zelo pomembno za nas, kajti prepogosto v uh, parlamentu imamo občutek, da se stavbe gradijo, stavbe prodajajo. Ne zdi pa se, da imamo neko strategijo. Uh, celovita strategija bi bila vsekakor koristna, razumem pa seveda ta. Eh, se na tem področju pojavljajo težave. Zanima me, ali lahko navedete nekaj konkretnih težav v zvezi s tem, ali eh, Brexit povzroča težave. Težave imam že, ko uporabim besedo Brexit skoraj, da se vedno zjočem, ampak dobro. Eh, no, ampak potrebujemo strategijo za stavbe, zaprosili smo za njo, pa še zmeraj nimamo, kako to, kje so problemi. Kolega Javor, opite. Kolega Javor, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Bom kratek in eh, skušal bom biti učinkovit. Imam eh, štiri pripombe in veliko jih izpostavil že denes, torej eh, ne bom več ponavljal. Moje prvo vprašanje se nanaša na DGA, kajti lani je plenarno zasedanje prosilo za večjo preglednost. in danes eh, in potem so bili zavede, eh, zahtevani predlogi sprememb eh, in sicer naj bi bila spremenjena pravila in pa proračun skupine GEA. Ali lahko poveste kaj več o tem? Ali lahko poveste kaj več o trenutni situaciji in o delu te delovne skupine? Drugo vprašanje Eh, se nanaša na notranje žvižgače in uredbo eh, o notranjih žvižgačih. To smo že večkrat eh, obravnavali. Akreditirani asistenti so v prav posebnem položaju in težko jih je zaščititi. Ali nam lahko poveste. Kaj več o možnih alternativnih rešitvah, kako lahko zaščitimo, kako bi lahko zaščitili Eh, naše asistente eh, v primeru maščevanja. Eh. In tretje vprašanje se nanaša na zakonodajni odtis. Vem, da naj bi obstajala možnost, da poslanci na svojem delu spletne strani Evropskega parlamenta obdravijo svoje poročila, svoje delo. Eh, kako bo vse to skupaj izgledalo in kdaj bomo to lahko začeli uporabljati. In zadnje vprašanje se nanaša na zelene razpise. Eh, določena je 50 eh, odstotkov določen je 50-stotni cilj do leta 2017. Eh, ali lahko to dosežemo? Mislite, da je to realistično? Kakšna je perspektiva za prihodnje leto? Eh, ali eh, verjamete v to, da bi lahko dosegli ta cilj ali pa se zastavili celo višji cilj v prihodnjem letu? Hvala lepa. Kolega Ali. Er ste prosili za besedo ali ne? Ste prosili za besedo? Zdelo se mi je, da ste. Uh, <laughs> I... Hvala lepa. Nisem prosil za besedo, ampak imam vprašanje. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Velejo za informacije o ukrepih, ki so bi že bili sprejeti in za podrobne informacije, ki smo jih prejeli v pisni obliki. Rad bi izpostavil dve točke. Eh, prvič akreditirani asistenti in pa uh, omejitve eh, za misije. Od 1. januarja 2008 naj bi prišlo do zvišanja zgornje meje. Uh, ali nam lahko poveste, zakaj? ni prišlo do indeksacije eh, kot za uradnike, eh, ko je do indeksacije prišlo 1. septembra 2016. In ali bo to veljalo od 1. januarja, ali bo to vplivalo na proračun poslancev za leto 2018. In drugo vprašanje se nanaša na pohvalinske pravice. Gre za člen 91. Evropski parlament beleži vse primere, kjer je eh, zaradi tehničnih težav prišlo do zamud eh, pri eh, zaposlitvah leta 2014. Delovna pogodba pa ni bila prekinjena. Ali tudi plačilna agencija Evropske komisije deli to mnenje? To je bolj vprašanje za komisijo, ampak njihovih predstavnikov več ni tukaj kdo spreme končno odločitev o pokojninah uradnikov in pa drugih zaposlenih. Hvala lepa. Kolegi za vama. Kolega ser vama. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. In tudi jaz bi se rad zahvalil eh, poročevalcu in pa seveda generalnemu sekretarju za to, da je danes z nami tukaj. Naj se opravičim, če bom pokomentiral, kaj o čemer uh, smo že razpravljali, pa tega ne vem. Prvič. Gospod Vele, govorili ste o potrebi, da postanemo privlačnejši za naše državljane. S tem se posem strinjam. In to je nekaj, kar bi si lahko parlament ponovno ogledal. Morali bi si ogledati komunikacijsko strategijo, ki jo imamo na voljo, ki jo uporabljamo in ki. Morda prilagoditi komunikacijsko strategijo. Mogoče ne vem, mogoče se zadeve že premikajo, mogoče se že razmišlja o pravih rešitvah, ampak Biti zanimiv pomeni biti iskren, biti pošten sam do sebe. Ne moremo biti privlačnejši, eh, če nismo že privlačni. In mislim, da se tukaj dogaja veliko privlačnega. Kako pa poskrbeti eh, za eh, to, da nas bo javnost tudi spremljala, naša seja se prenaša po spletu v tem trenutku in načeloma vedno, ampak e, nimamo občinstva. In to je tisto pravo vprašanje, ki se zastavlja v današnjem svetu. Imamo tiste, ki razumejo, kako uh, povezati nekaj zanimivega, kar se recimo dogaja tukaj, in pa občinstvo. mogoče nimamo uh, ustrezne delovne sile na tem področju v parlamentu. Mogoče bi morali razmisliti o eksternalizaciji. Eksternalizacija sama po sebi eh, ni vedno dobra. Eh, v primeru šoferske službe sem bil skeptičen zaradi internalizacije in veliko drugih jih je bilo eh, ravno tako skeptičnih. In eh, eh, reči moram, da sem zares presenečen. Eh, avtomobili so na voljo in vozniki, ki so bili najeti, se zares trudijo. Torej, čestitke, gospod generalni sekretar. In še tretja točka, potovalna agencija BCD. Ne gre zgolj za to, da ne moreš narediti sprememb v nedeljo, ampak v preteklih letih. Eh, se je kakovost dela v tej agenciji eh, poslabšala? Eh, in uh, to ne pravim zgolj iz lastnih izkušenj, ampak sem slišal tudi številne zgodbe svojih kolegov. Ne pretvarjam se, da vem, kaj je narobe, ampak moje vprašanje je sledeče. Kaj lahko glede tega storite? In ali bi bilo smiselno poskrbeti za usposabljanje te uh, agencije in pa zaposlenih v agenciji? In uh, ali menite, uh, da bodo potrebne bolj dramatične spremembe? Hvala lepa. Kolegina Jala Zendopit. Kolegica Jala Zender. Najlepša hvala, gospod Vele, da ste danes tukaj z nami pri tej razpravi, gre tudi za to, da vodimo pogovor o razrešnici. Rada bi izkoristila to priložnost, kajti veliko posameznikov in organizacij se je obrnilo name. želijo obiskati parlament na dan eh, oseb z omejeno eh, gibljivostjo, ampak eh, nažalost ni ravno velikega navdušenja nad tem. Ne vem, kako smo zašli v to situacijo, ampak te podpore več ni. Drugič, videla sem, da si prizadevate v dialogu z tolmači, želite izboljšati eh, tolmaške pogoje. Neka oseba iz vašega kandidat, kabineta, ki ima izkušnje s tem, naj bi se angažirala na tem področju. Eh, pa tudi drugi pred njo in sedaj je situacija takšna, da potem, ko so bili eh, predstavljeni zaključki delovne skupine in potem, ko so bili, prv, so bili 1. augusta 2017 sprejeti novi delovni pogoji za tolmače, se je zastavilo vprašanje dela na operativni ravni. Zanima me, ali je prišlo do izboljšanja. Jaz sem veliko na misijah, recimo, drugi kolegi ne. In zgodi se, da imamo težave z pridobitvijo tolmačenja na misijah. imam tudi eh, tabelo, ki prikazuje, kako naj bi se uporabljala stavba v eh, Bruslu in Luksemburgu. Tukaj ne gre zgolj za posameznik, ampak tudi za organizacije. Tudi Evropska ljudska stranka bo uporabljala to stranko, eh, stavbo. Eh, in zanima me, kako je sporadično uporabo. Če gre za sporadično uporabo, kakšni so stroški, kako se to plačuje, ali se za to plačuje ali ne in ali nameravate sprejeti načrt v zvezi s tem, tako da bi koriščenje stavbe Evropskega parlamenta eh, seveda zahtevalo tudi določeno plačilo. Eh, poleg tega tudi Evropski eh, socialni in gospodarski odbor uporablja eh, stavbo Evropskega parlamenta in pa odbor regij. Kakšno pogodbo imamo pa z njimi? Eh, odboru regij eh, dajemo na voljo eh, recimo eh, našo dvorano za plenarna zasedanja. Eh, če želimo eh, zmanjšati. Eh, stroške za pet odstotkov, potem uh, moramo seveda uh, tudi kaj pridobiti za uh, to uporabo naših stavb. In potem še asistenti, ti bi morali imeti enake pravice kot uradniki in drugi, ko potujejo v Strasburg. Ampak pogosto vidimo, da so. Uh, njihovi prejemki v tem primeru veliko nižji, poslanci pa se lahko odločijo, ali jim bodo povrnili več ali pa manj sredstev, čeprav eh, se cene hotelov v Strasburgu samo višajo. Torej, eh, kaj bi lahko storili? Od 1. januarja 2018 eh, bo prišlo do sprememb ali bodo to pozitivne spremembe in sedaj še k pokojninam. O tem smo se pogovarjali tudi z gospodom Oettingerjem, predsedojoča prekinja. Ja, ja, prihajam, prehajam k zaključku, torej eh, pokojnine. Tukaj imamo tudi težave s pokojninami za naše sodelavce. Eh, za uradnike je potrebno prispevke plačevati deset let, najmanj deset let. Kaj pa se bo zgodilo v posamečnih primerjih? če asistenti zaradi enega meseca eh, premalo ne bodo dobili pokojnin. Hvala lepa. Zahvaljujem se generalnemu sekretarju za to, eh, da je prišel k nam v odbor in se z nami eh, pogovarja o razrešnici. Hvala lepa tudi za eh, podrobne odgovore na vprašanja, ki smo vam jih posredovali kakor eh, moji predhodniki, tudi jaz menim, da je to dobra priložnost, eh, da izkoreninimo dvome. In v tem pogledu bi rad izpostavil tudi dva odstavka iz razrešnice. Najprej komunikacijsko politiko, eh, v generalnem odgovoru eh, ste dejali, da ima predsedstvo ambiciozen načrt, kar zadeva volitve. V tem trenutku eh, priprave že potekajo. In zelo bi me veselilo, če bi lahko eh, upoštevali tudi naše pripombe. Pri tem potem eh, ostajam pri komunikacijski politiki in želim pojasniti, da ne želim nobenih nesporazumov. Sem za urade v Bruslu in Strasburgu. Mislim, eh, da imajo svojo vlogo, mogoče jih bo potrebno prilagoditi eh, novim potrebam, ki nastajajo na komunikacijskem področju. Gospod generalni sekretar je dejal, da bo pripravil poročilo do konca leta. Gospa Ajala je omenila pokojnine pokojninske pravice za uh, asistente v Evropskem parlamentu, kar zadeva pokojninski sklad. Glede na odgovor generalnega sekretarja, uh, naj uh, bi bile pokojnine zagotovljene do leta 2043, 44, ali to pomeni, da po tem obdobju več ne bodo zagotovljene, ali lahko poveste kaj več o tem? Uh, in rad bi tudi čestital generalnemu sekretarju. E, mislim, da je zelo dobro sprejel pripombe e, našega odbora, tudi pri imenovanjih, e, predvsem, ko je šlo za uravnoteženost spolov. In uh, v ta odbor je imenoval tudi žensko predstavnico in s tem je upošteval tudi našo pripombo pri imenovanjih v Evropskem parlamentu. No, tudi sama sem se uvrstila na dnevni red. Eh, zadnje se tudi meni eh, sliši dobro, ampak mislim, da moramo biti s pohvalami previdni. predložena je bila spremenjena uredba za stranke in pa za eh, fondacije. Eh, mi imamo tudi mnenje na to temo. Mogoče bi nam lahko povedali, eh, kateri je razlog za to naglo spremembo. Rada bi se zahvalila za vaš odziv eh, na eh, primer prejšnjega predsednika. Eh, veseli me, da je to sedaj rešeno in da se to v prihodnosti več ne bo ponovilo. Rada bi tudi vprašala, tudi kaj je z dolgotrajnimi misijami v Talinu in v Milanu, kaj počnejo te osebe tam in zakaj. Eh, še zmere imamo te dolgotrajne misije. Eh, potem eh, pri splošnem dodatku bi se rada osredotočila na to, da sem kot poslamka proti temu, da mi bo nek uradnik Evropskega parlamenta določil, kaj lahko plačujem iz teh sredstev in kaj ne. Zato so odgovorni moji voljivci in pripravljena sem na vse. Nisem pa se pripravljena boriti z nekim uradnikom tukaj v parlamentu ki ne pozna uh, mene, mojega dela in uh, države, iz katere prihajam. Eh, tudi, ko gre za pisarniški dodatek, smo že zbrali izkušnje s tem. Torej, eh, drage kolegice in kolegi, bodite previdni. In tam vidim gospoda Kletija. Kaj se bo zgodilo, če bo gospod kleti nekega dne nadomeščen z nekim uradnikom uh, iz uh, skupine Front National. In potem še ena zgodba. Uh, to je kriminal med poslanci, uh, majhna kazniva dejanja, različni uh, postopki obstajajo. Eh, in sicer gre tukaj za uporabo sredstev eh, oziroma dodatkov eh, v namene nacionalnih strank. Kaj lahko poveste o tem? In sedaj beseda vaša. Kolega Štas, še prosim za besedo. E, ja, jaz imam zelo kratko vprašanje ki se nanaša na eh, parlamentarne asistente, eh, zelo dobro eh, ste nas eh, seznanili z zadnjim razvojem dogodkov. Eh, in eh, vemo, kaj se je zgodilo maja in junija 2014. Takrat je prišlo do tehničnega problema, nekateri niso izpolnili pogojev za pridobitev pokojnine. In Zato uh, imajo določeni asistenti mesec uh, premalo delovne dobe za pridobitev pokojnine. Ali boste sprejeli uredbo, ki bo popravila to krivico? Kajti mi smo se odločili, da bodo volitve potekale mesec prej takrat in zaradi tega ne bi smeli trpeti asistenti. Ja, herzlichen Dank. Ich werde werd mich bemühen. Ja, najlepša hvala poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja, upam, da se še spomnim vseh podrobnosti najprej. K vprašanju Dereka Wona glede potovalne agencije, kako je pravzaprav z pogodbo, kdaj bo sprejeta nova pogodba. Nova pogodba bo podpisana konec leta 2018, torej smo zdaj eh, že v postopku razpisa torej ne gre več toliko za vprašanje, kaj bo z trenutnim ponudnikom storitev, ampak gre za vprašanje, kaj želimo v prihodnosti in kako bomo nadzirali kakovost eh, po prihodni eh, pogodbi, kajti čez eno leto eh, se bo torej ta pogodba iztekla in to je razmeroma kratko obdobje. Potem strategija za stavbe. Leta 2015 sem kot generalni sekretar predložil takšno strategijo, Eh, ki ste jo načeloma sprejeli, vemo, da v Strasburgu ne potrebujemo dodatnih stavb, vemo, da v Luksemburgu ne potrebujemo dodatnih stavb. Projekt stavbe KAT smo dobro zaključili. Vemo tudi, da v Bruslju ne potrebujemo dodatnih eh, uradov oziroma pisarn, vendar pa ostaja. Težavno vprašanje in to je uh, vprašanje prihodnosti stavbe Paul Henri Spak. Uh, eh, to je stavba, uh, ki stoji že 25 do 30 let in jo bo potrebno sanirati, temeljito sanirati. To pa pomeni seveda zelo visoke stroške. Če vam lahko navedem primer, nekdanje stavbe Kat v Luksemburgu, obnova uh, te stavbe, uh, te obnove sedaj ne potrebujemo, ampak če bi jo potrebovali, bi obnova te stavbe eh, stala 80 odstotkov novogradnje v Luksemburgu. Ampak to še ne pomeni, da bi ugradili klimatske naprave, In to pomeni, da bi eh, ta stari načrt stavbe obdržal še nadaljnih 30 eh, let. Torej, vprašanje stavbe SPAK eh, je vprašanje, ali želimo takšno temeljito sanacijo stavbe z visokimi stroški ali pa. se odločimo, da ne potrebujemo le temeljito sanacijo, ampak eh, da ta stavba potrebuje eh, tudi eh, nove možnosti, novo zasnovo. Potrebujemo sejne sobe za trialoge, za seje koordinatorjev in tako naprej. Torej potrebujemo manjše sejne sobe, in eh, kapacitet za to nimamo dovolj. In vprašanje je, ali bi lahko to vključili v takšen projekt ali pa ne. In glede na to se bomo odločali tudi o posameznih rešitvah. Predsedstvo me je prosilo, da preverim vse možnosti. Načeloma so možnosti tri in uh, rekli so, da naj eh, predstavim stroške povezane z vsako izmed teh treh možnost in potem uh, podam ustrezno priporočilo predsedstvu. Torej, to je en problem, problem stavbe PHS in drugi problem ste omenili že sami, niste želeli omeniti imena, ampak začne se z B in konča z exit trenutno ne vemo, ali bomo v prihodnem parlamentu imeli 751 poslancev. Kaj ti do zadnjega dne, do 29. marca 2019, lahko Evropski svet sprejme odločitev, da bo podaljšal pogovore, sicer soglasno, ampak to se lahko zgodi, torej ne moremo tega izključiti ne moremo izključiti, bomo še naprej imeli 751 poslancev. Lahko pa se zgodi, da bomo imeli 751 poslancev minus eh, britanske poslance. To pomeni, da bomo te mandate lahko razdelili morda na eh, tiste eh, države, ki imajo trenutno premalo predstavnikov ali uh, pa bomo imeli čez nacionalne sezname. Torej nekje med 670 in 751 bo poslancov in to bo vplivalo na vse skupaj, na asistent, na celotno strukturo, ki jo moramo zagotoviti v Evropskem parlamentu. Torej, solidno, natančno načrtovanje uh, na tem področju, predvsem uh, za sedež, uh, stalni delovni sedež parlamenta Bruselj je izjemno težavno lahko naredimo načrte, ki pa morda kasneje eh, več ne bodo veljavni. Gospod Javor je zastavil vprašanje v zvezi z eh, splošnimi pavšali za stroške. Lansko leto smo že slišali komentarje na to temo in predlansko leto, zakaj imamo sedaj to delovno skupino. To delovno skupino imamo zaradi tega, ker je predsednik Tajani dejal, da želi, eh, da se to vprašanje reši. Meni je naročil, eh, da eh, predložim dopis predsedstvu. Generalni sekretar da predloge za dnevni red predsedstva, predsednik pa o tem odloča in potem se je odločil za delovno skupino, ki se bo s tem ukvarjala. In sicer Eh, z mandatom eh, oziroma z ciljem, da pred koncem leta ta delovna skupina predloži eh, ustrezen predlog. To je politična delovna skupina, ki jo sestavljajo podpredsedniki in ta delovna skupina je na osnovi mojega dopisa, ki sem ga predložil, nalogo, da pred koncem leta predloži ustrezen predlog. Zelo intenzivno zasedajo in takšna je trenutna situacija. Torej, delovna skupina bo podala predlog predsedstvu. To pa bo sprejelo odločitev pred koncem leta 2017. Potem pa ste jim zastavili še vprašanje v zvezi z žvižgači. To je. Eh, tema, ki je bila izpostavljena eh, tudi eh, v pisnih vprašanjih, eh, tudi ko gre za povračilo potnih stroškov. Nemogoče je, da asistenti zahtevajo povrnitev potnih stroškov od poslancev, zato seveda potrebujemo ustrezno rešitev. Vsi primeri eh, žvižgačev. Eh, trenutno smo imeli eh, tri takšne primere, so se nanašali na akreditirane eh, asistente. Eh, šlo eh, je eh, za eh, posamezne poslance, pri katerih so bili zaposleni, ni šlo eh, za celoten parlament. Kar zadeva zakonodajni odtis, smo sprejeli eh, Eh, vse ukrepe, zato da bi bilo te tehnično izvedljivo, ampak to je politično vprašanje, torej odločilo bo predsedstva. Potem pa ste zastavili tudi vprašanje, ali je dosegljiv cilj 50 eh, odstotkov pri javnih razpisih, zelenih 50 odstotkov pri javnih razpisih. Ja, po mojem je eh, to izvedljivo. Eh, okoljski vidiki so za nas zelo pomembni in eh, stavba, eh, ki jo gradimo, bo dobila najvišjo oceno, kar zadeva okoljske kriterije. Za stavbo Martens smo celo dobili nagrado eh, za gradnjo, eh, ki eh, upošteva varstvo okolja. Eh, in eh, tudi stavba Kad, glede na mnenja Žerarja Oneste iz skupine zelenih, eh, ustreza najvišjim standardom. Smo ena izmed redkih institucij, ki ima tudi certifikat EMAS-a in tudi management redno prejema ta certifikat in v ponedeljek v Strasburgu bomo predstavili nove cilje za EMAS, torej za ekološki management. In sicer pristojni podpredsednici gospe Lunaček. Potem pa šoferska služba. Do leta 2020 želimo uporabljati zgolj hibridne avtomobile ali pa električne avtomobile, do konca prihodnega zakonodajnega obdobja pa želimo le eh, električne avtomobile. Potrebujemo pa seveda realistične umestne cilje, torej eh, okoljske kriterije smo zares močno vključili v eh, naše eh, upravne načrte, pa tudi v politične procese. Potem eh, je bil na vrsti gospod Ali, ki je eh, zastavil vprašanje v zvezi eh, z eh, prilagoditvijo. Eh, stroškov za misije za asistente za 1. januarjem 2018 in zakaj je prišlo do indeksacije s 1. septembrom 2017 eh, z 1. septembrom. Eh, zato, ker so bile te misije že načrtovane vnaprej medtem eh, ko eh, za asistente te eh, misije niso načrtovane in ne moremo presenetiti poslancev z tem, tako da bo lahko to stopilo v veljavo šele s 1. januarjem 2018, ko bodo poslanci dobili sveža sredstva in se bo pričelo novo proračunsko obdobje, potem boste lahko tudi poslanci načrtovali misije v skladu z sredstvi, ki so vam na voljo. Različni poslanci so nastavili, zastavili vprašanje v zvezi s pokajninami asistentov. Dejansko imamo problem zaradi tega, ker je bilo eh, zadnje eh, zakonodajno obdobje en mesec krajše. Eh, če nisi zaposlen deset let, to ne pomeni, da ne dobiš nobene pokojnine, ampak to pomeni, da je potrebno te pokojnine prenesti v drug pokojninski sistem, ki je morda manj privlačen kot evropski rešitev eh, bi bila oziroma rešitve ne moremo doseči z odločitvijo uprave, ampak eh, v Evropskem parlamentu, ampak mora o tem odločati Evropska komisija, ki je za to tudi pristojna. Eh, torej, z našo odločitvijo ne moremo spremeniti te situacije. Gospod Sarvama je podal pripombo glede komunikacijske politike, eh, kako pravzaprav želimo nagovoriti širše občinstvo. Če govorimo o naših postopkih, ne bomo nikogar prepričali, kaj ti eh, celo za nas eh, je to nekoliko dolgočasno, torej moramo zadeve zastaviti drugače, zastaviti se moramo vprašanje, kaj katere so ključne teme za posamezne državljane in vemo, da so odgovori povsem različni. Če eh, nekdo eh, boluje za sladkorno boleznijo, potem je to za njega ključna tema. Za uh, nogometne navijače je to nogomet in vprašanje, ali si bodo lahko ogledali nogometno tekmo v tujini. Astrid Luling je uh, celo življenje opozarjala na uh, vino in met. In uh, to so odločilna vprašanja za tiste, eh, ki jih zanima uh, ta vino in med. Uh, lahko bi izbrali 750 različnih tem in dejali, ja, iz vidika državljanov je to mogoče pomembna tema. Uh, sedaj po Brexitu bo zanimivo vprašanje, ali lahko vzamem svojega psa sabo na počitnice v Španijo ali pa bom moral najprej v karanteno. Torej, ne gre zgolj za naše zakonodajne postopke, ampak gre tudi za eh, naše državljane. Kaj mi prinaša Evropska unija? In eh, službi za znanstvene raziskave eh, smo dali eh, nalogo, da pripravi raziskavo v 250 regijah in sicer kaj je storila Evropska unija za eh, ljudi v Würzburgu, eh, Eh, ali pa kje drugje, kaj Evropska unija počne eh, v boju proti različnim boleznim in tako naprej. Torej, povsem konkretno. Vse skupaj je bilo zapisano v preprostem jeziku, tudi to ni ravno preprosto, kaj ti naši sodelavci so vajeni eh, znanstvenih dopisov, eh, vendar pa mislim, da potrebujemo konkretne odgovore za državljane. Mislim, da moramo državljanom jasno predstaviti, kaj počnemo za državljane in kako odgovarjamo na njihove interese. No, potem smo uvedli tudi nov sistem kazalnikov za upravo, kako meriti uspeh. In eh, za upravo in tudi za znanstveno službo sem eh, prosil, eh, da bi izmerili, koliko pozornosti pravzaprav dosežemo eh, pri naših državljanih z različnimi proizvodi. Torej, eh, lahko proizvedemo veliko izdelkov, ampak če ti potem končajo v skladišču, z tem nisem prav veliko dosegel. Torej, je potrebno ugotoviti, v kolikšni meri so nam državljani prisluhnili, ko smo uporabili različne eh, komunikacijske instrumente. No, glede potovalne agencije, eh, o tem sem že spregovoril, gospa Ajala Sender pa je spregovorila o eh, ljudeh eh, z omejeno gibljivostjo, skušamo jim zagotoviti dostop. Če obstaja kakšen konkreten problem, mi prosim pošljite ta konkreten primer, eh, kajti mislim, da je zelo pomembno, da eh, morajo tudi ti ljudje imeti dostop do naše inštitucije. Potem pa ste zastavili tudi vprašanje v zvezi s tolmači. Dejansko je tako, da delamo v 24 jezikih, to je sistem, ki ga nima nobena druga inštitucija na svetu. Eh, takoj za nami so združeni narodi z šestimi jeziki. Mi želimo 24 jezikov in če smo pošteni, ne želimo samo 24 jezikov, želimo jih 25, 26 ali pa celo 27. Kajti eh, tudi širitev na Zahodni Balkan je tako rekoč pred vrati. Ne po jutrišnjem, ampak v naslednjem desetletju tega ne moremo izključiti. In če želimo takšen sistem, potem mora biti ta sistem tudi učinkovit. In zaradi tega smo se v preteklih dveh letih zatem eh, intenzivno ukvarjali, kajti obstaja zelo eh, različna eh, porazdelitev bremena med tolmači. Nekateri so bili zelo obremenjeni s 16 urami v tolmaški kabini v tednu in drugi so delali samo 6, 7 ali 8 ur. To je le, ne le neučinkovito, to je po mojem mnenju tudi nepravično. In zaradi tega uh, se moramo izboljšati mi, bolje moramo načrtovati, uh, bolje moramo načrtovati tudi učenje jezikov, kajti uh, kombinacije, jezikovne kombinacije odločajo tudi o uh, možnosti uh, zaposlovanja, eh, recimo nekoga, ki govori romanski jezik. Eh, za nekoga, ki govori romanski jezik, je zelo težko naučiti se nemščino in potrebuje dolgoletno jezikovno izobraževanje. No, in soočili smo se z številnimi eh, vidiki, mislim, eh, da se je sedaj situacija izboljšala. Eh, Prej je povprečje znašalo 11 ur na teden, sedaj pa znaša 13 ur v tolmaški kabini. Kljub temu pa ostajata dva problema, ki smo jo skušali rešiti z novimi delovnimi pogoji za tolmače. Prvič, ne delamo več na način, na katerega smo delali, ko so bili sprejeti prejšnji pogoji. Ne delamo več 3 ure in pol do povdne in 3 ure in pol popovdne delo poslancev se je izjemno spremenilo. Seje koordinatorjev so pomembne, trialogi. To so pogosto seje, ki trajajo samo eno uro in te seje ne potekajo le zjutraj in popovdne, ampak potekajo tudi med odmorom za kosilo in tako naprej. Potrebujemo torej prožnejši sistem. In uh, ta sistem več eh, ne uh, ustreza uh, sistemu 3 ure in pol in 3 ure in pol. Torej, to je nekaj, kar smo dosegli z novimi pogoji. Poleg tega smo maksimalni čas dela z 7 ur eh, podaljšali na 7 ur in pol. Šestkrat na teden na 8 ur. Šestkrat na mesec na 8 ur. In eh, Pri komisiji je maksimalni delovni čas 10 ur, ampak delo naše tolma, naših tolmačev je veliko bolj zapleteno kot delo tolmačev v, v komisiji. In zato mislim, da je prav, da delovni čas eh, ne eh, traje 10 ur, kot je bilo predlagano pred leti, ampak maksimalno 8 ur 6 krat na mesec. Kljub temu je to sprememba za tolmače in zaradi tega uh, je prišlo da razburjena, ampak na ta način uh, bomo uh, eh, privrčevali in če bo vse skupaj dobro teklo, bomo dosegli 14 do 15 ur na kabino, uh, na tolmača in uh, tisti, ki so že prej veliko delali, eh, ne smejo biti dodatno obremenjeni, ampak skušamo vzpostaviti sistem, kjer bodo vsi tolmači delali približno enako. Lahko bi še več povedal o tem, ampak mislim, da to sedaj ni pravo mesto za to. in potem uporaba stavbe. Tisti, ki uporabljajo našo stavbo, zato seveda tudi plačujejo. Zastavili ste vprašanje v zvezi z odborom regij. Odbor regij plačuje za uporabo naše stavbe. Pred eh, dvema letoma ali pa tremi leti smo sprejeli eh, dodatno spremembo. Namreč. Eh, Preveč sredstev smo zahtevali od eh, odbora eh, regije in sicer za varnostno službo. Eh, pravzaprav nam njihova zasedanja ne povzročajo dodatnih stroškov in zaradi tega smo te stroške znižali. Če odbor regij ali pa socialni in gospodarski odbor eh, zasedata v Evropskem parlamentu, pa morate uporabljati tudi tolmače Evropskega parlamenta, ne da pripeljete tolmače iz Evropske komisije. O pokojninah eh, sem že govoril, eh, tudi o eh, zvišanju sredstev za asistente, za misije 13 odstotkov, enako velja tudi za. Eh, uradnik Evropskega parlamenta, ampak to se bo zgodilo šele s 1. januarjem. In potem je Ignacio Salafranca zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanjem eh, volitev. Predsedstvo se je s tem intenzivno ukvarjalo, recimo z vprašanjem, kako komuniciramo, to je zelo pomembno vprašanje, kaj to pomeni za uh, glavne kandidate, Predsedstvo bo pred koncem leta 2017 sprejelo odločitev glede strategije za evropske volitve. Bolj intenzivno pa nujno ne pomeni tudi dražje, ampak nameravamo eh, uporabiti isti proračun kot pri prejšnjih volitvah. Torej želimo delovati bolje, ampak ne za nižjimi sredstvi. Potem pa Štrasburg, 1. oktobra sem spostavil novo enoto v Strasburgu, ki se ukvarja s tem, da eh, lahko tisti, ki to želijo, tam eh, vodijo konferen konference in tako naprej. Eh, kot vemo, je ta stavba prazna, večino časa naši državljani jo plačujejo, torej mislim, da bi morali imeti možnost, da jo tudi uporabljajo. Namesto, da na te tri tedne gledamo kot na problem, bi lahko na te tri tedne gledali tudi na, kot na priložnost. Eh, namreč, da tam zagotovimo možnost zasedanja in ta enota v Strasburgu bi morala skrbeti za to, da ta postopek poenostavi pokojninski sklad. Vsi vemo, da je pokojninski sklad še ostanek iz časa, ko ni bilo evropskih pokojnin, ampak so bile nacionalne pokojnine ali pa deloma tudi ne. In pokojninski sklad deluje s sredstvi, ki jih ima. Ta pokojninski sklad je bil uh, ukinjen, ni mu več mogoče uh, pristopiti. In sedaj se postavlja vprašanje, kaj storiti z uh, tem ostankom iz preteklosti skupaj odvisno od tega, kako se razvija njegov kapital eh, in zato lahko podamo le ocene. Trenutna ocena je 2023 do 2024. Zastavili ste tudi vprašanje o uporabnikih tega pokojninskega sklada. V uh, pisnem odgovoru sem že napisala, da so tukaj pravne omejitve zelo stroge. Leta 2009 so bili sprejeti določeni ukrepi, ki bi morali uh, omogočiti plačilno sposobnost uh, pokojninskega sklada dlje, kot je bilo predvideno. Tukaj gre za pričakovanja tistih poslancev, ki eh, so včlanili v ta pokojninski sklad. Jaz mislim, da možnosti niso prav velike, da bi ta pokojninski sklad eh, podaljšali in potem predsednica Gresle je zastavila vprašanje o strankah in pa eh, fundacijah in o problemih povezanih s tem. Cela vrsta problemov obstaja še prav posebej pri eh, določenih eh, strankah in pa fundacijah, še prav posebej, ko gre za financiranje eh, aktivnosti nacionalnih strank ali pa ko gre za predvoljene kampanje ali pa nacionalne referendume. Predsedstvo je v zvezi s tem sprejelo ustrezne ukrepe in podalo zahtevo po izterjavi, kar pomeni, da so uh, določene organizacije prenehale delovati. Sedaj pa gre za rešitev določenih sistematičnih problemov. K tem sistematičnim problemom pa spada tudi to, da je bilo doslej mogoče, da se lahko stranke ustanavljajo z individualnimi člani to so lahko poslanci iz ene in iste nacionalne stranke in ti imajo potem dostop do 50 odstotkov uh, subvencij. Torej pomeni, da obstaja nekakšna spodbuda za umetno povišanje števila strank in pa fundacij zaradi teh subvencij. in to spodbudo bi morali odstraniti iz sistema. In to je tudi ena izmed točk, ki sem jo izpostavil v svojem poročilu predsedstvu. Drugič pa imamo tudi problem z prispevki. V, um, materialnih dobrinah, težko je eh, ugotoviti, ali je to dejanski prispevek ali ne. Torej, mislim, da je boljši sistem eh, ta, eh, kjer eh, je lahko prispevek le v gotovini, vendar pa je ta lahko morda nekoliko nižji, kot je bil doslej. To je tudi predlog Evropske komisije. Lahko rečemo, da predlog Evropske komisije upošteva tudi naše izkušnje in, bo v, meri, in bo v veliki meri rešil naše probleme. Ne, da bi to odprlo novo vprašanje, kar mislim, da je tudi smiselno. Potem ste še spraševali o dolgotrajnih misijah. No, načeloma je to lahko smiselni instrument. Pri dolgotrajni misiji nam ni treba prezimati stroškov zaradi spremembe mm, načina dela, torej za določene oblike uh, trajanja dela je bolje, da imamo tak instrument, Tako da načeloma je dobro, da ga ohranimo. Seveda se pa moramo kritično spraševati, ali je ta instrument smiseln. Omenili ste dva konkretna primera. Eden se je nanašal na Talin, tukaj je šlo za tesno sodelovanje z estonskim predsedovanjem. Um, potem pa je šlo tukaj še za uh, vprašanje, ki se je nanašalo na Milano tam pa je šlo za izobraževanje tolmača. No, mislim, da je bilo to zadnjo, zadnje vprašanje. Prej ste vprašali še o medijskih primerih.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 Thank you very much, uh, <clears throat> Inge, and uh, I can be very brief because- Stop. Tarant, Mr. Tarant had a question. I'm sorry, but really briefly and quickly. Hitro, gospod Tarant. Vis. Mislim, da v teh okoliščinah nima smisla, da še kaj sprašujem, kajti odgovori so bili resnično izčrpni. Hotel sem le povedati generalnemu sekretarju, da, je, da ste v najtežjem obdobju svojega mandata, ko imate nas pet tukaj, le, ki vas sprašujemo tako podrobno? Okay, uh, attempt, uh, be... Torej, še enkrat, tudi sam bom zelo kratek. Uh, odgovorili ste na vsa vprašanja. Prišli smo do konca in mislim, da je pomembno, da vprašam samo še dvoje. Torej, kot poročevalec pravzaprav želim povedati, da imate vso podporo. Zelo dobro je, ker slišimo dejanske številke. Hkrati pa, kar se tiče vašega dela v sekretarijatu, je treba, da vam podporo. Pokažemo, kaj je pomembno. V nizozemskem parlamentu imamo posebnega komisarja za to, ki se s tem ukvarja. Tukaj pa ne. Tukaj se moramo zanesti na kolege, ki nam pomagajo in to je morda vprašanje, s katerim bi se morali še poigrati. Mislim, da je kolega odlično opravil svoje delo. Ne le glede razrešnice, ampak eh, bom eh, se potrudil, da bo eh, predsedstvo tudi se ukvarjalo s tem, s to razrešnico, kajti to je tisto, kar v tem trenutku še manjka. In pa samo še en namik glede komunikacije. Zanimivo je to, kar ste nam povedali, gospod generalni sekretar, mislim, da je to odlična ideja o novi komunikaciji, o novi vrsti komunikacije. Bi pa rekel, da ne gre le za to, da bodo stvari zanimive za ljudi, za državljane, ampak še posebej, ko pogledamo na evropske volitve, je pomembno, da tu pride tudi do nekega torej do nekega nasprotovanja, zato da bodo ljudje vedeli, kako je na eni in kako na drugi strani. Ehm. Mislim, da moramo nehati, kajti počasi eh, več ničesar ne razumemo. Hvala lepa, vidimo se spet januarja, ko se bomo ukvarjali z razrešnico za leto 2016. Jutri do povdne nadaljujemo, med nami je komisar Mimica, vse je zaključeno.